Okay, colleagues. Spoštovani kolegi, odpiram to sejo. Rad bi vam samo povedal, da je ta seja tudi eh, se uživo prenaša po internetu. Če vam lahko najprej, torej vas prosim, če so kakšni komentarji na osnutek dnevnega reda. Če ne, potem bom vesel, da se ga lahko držimo. Hvala lepa. Najprej sprejetje zapisnika prejšnje seje. Torej, ali lahko sprejmemo zapisnik seje, prejšnje seje. Hvala lepa. Tretja točka. Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh. Izmenjava mnen poročevalke Inesa Jala Sender. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalila svojim kolegom za njihovo potrpežljivost. Kajti iz različnih razlogov, žal mi je, ampak nisem mogla nastopiti pred vami prej, da bi vam predstavila prve ideje, prve zamisli in eh, da bi si izmenjali mnenja. Torej, hvala lepa sekretarjatu, še posebej Matthewju, torej vsem, ki so mi pomagali, da pripravim to prvo predstavitev. Jasno je, da po prvem uh, uh, branju uh, in pred evropskimi volitvami, torej da smo takrat dobili predlog, ki je bil razmeroma ambiciozen v tistem trenutku in ki je bil precej natančen, kar se tiče nekaterih definicij, še posebej više sile. Danes, potem, ko je svet sprejel svoje sklepe, smo v položaju, ko je treba reči, da, ni, da je kar veliko razhajan, obstaja kar veliko razhajan in eh, vsekakor pa moramo priti do neke rešitve. Hkrati je treba dodati, da, smo, da je pred kratkim Evropsko sodišče sprejelo torej, eh, eh, sodbo o drugem paketu v zvezi s pravicami potnikov na letalih, v letalskem prometu. In sodišče je torej izdalo sodbo, ki eh, daje na nek način prav parlamentu in ki je nekoliko bolj radikalna, kar se tiče zaščite pravic potnikov. Res je, torej, torej po, tej, po tem uvodu bi vendarle prosila svoje kolege, da mi sledijo, zato da bomo videli, da, da nekoliko zbližamo te zadeve. Namreč, kar se tiče prvega branja in, in uh, mnenja sveta, tu so velike razlike in pa, da uh, uh, uporabimo še to, kar je povedalo sodišče. To so torej najpomembnejše teme. Torej tisto, kar je najbolj uh, problematično z, uh, glede na svet, mi sledimo tu komisiji, je uh, področje, na katerega se nanaša. Gre torej za čim večjo zaščito vseh potnikov. tu, torej, ko pridemo do 12 potnikov na, posamezni, eh, eh, na posameznem plovilu. To je mejna vrednost. Svet skuša eh, omejiti pravice in govori o pravicah na, naprej od 36 potnikov, ko bi uporabljali direktivo. Eh, pri plovnih poteh govorimo o treh eh, članih posadke, potem pa je tu še omejitev v zvezi z težo. 300 ton je številka, to je začasna eh, izjema. Bi pa rada slišala svoje kolega, kaj o tem mislijo. Gre namreč za izjemo, ki je povzročila kar nekaj zmede, kar se tiče potnikov. Namreč, kar se tiče definicij. V parlamentu smo sprejeli spremembo eh, v zvezi z višjo silo. In kot poročevalka menim, da je ta sprememba morda preveč podrobna. Še posebej stališča sodbe sodišča. Mislim, da tak, način, torej, tak pristop ni več primeren, eh, ko gre recimo za administrativne težave, za izpad električnega toka, Eh, ko je to povezano z administrativnimi sankcijami ali z neko kaznjo. Torej vse to, kar bi lahko izhajalo iz tako imenovanih tehničnih problemov, vse to bi bilo morda treba preveriti v luči uh, sodbe sodišča, uh, ki velja za letalski promet. Seveda sem pa tu na voljo svojim kolegom, da se o tem pogovorimo. Druga zadeva, kompenzacija oziroma očkodnine. Tudi tu so velike razlike med v stališčih parlamenta in sveta. Svet je želel bolj zaščititi pravice potnikov eh, v parlamentu, prostite, medtem ko pa svet. Svet pa je preveril možnosti očkodnine, kompenzacije, kar pomeni, da večina rednih linij, ki obstajajo, ne pade pod eh, ta pravila, ki smo jih predvideli za eh, očkodnine. Tu gre tudi za, recimo, za zamude, za odpoved leta in rekla bi, da moramo eh, stvari povezati z tem, kar je povedalo sodišče in ki je bolj uprit potnikom. Torej vse omejitve, vse. Eh, red, eh, omejitve, ki si jih je želel svet, je danes vedno težje braniti, še posebej torej po tej odločitvi sodišča. Kot sem že povedala, je ta eh, sodba sodišča lahko neke vrste e, vzgib tudi parlamentu, da se premaknemo naprej. Kar se tiče ladi za križarjenje, v našem odboru seveda skušamo spodbujati turizem, tega ne smemo pozabiti, torej kar se tiče ladi, velikih potniških ladi za križarjanja, moramo biti tu nekoliko fleksibilni, še posebej, kar se tiče uh, pomoči in vnaprejšnjega obveščanja. Seveda pa uh, pri tem ne smemo omejevati pravic potnikov. radi bi prišli do nekih metod, načinov, da bodo lahko agencije eh, ponujale to, to vrstna križarjenja, da bodo imele neko, neko uh, uh, področje torej širše, kjer bodo lahko uveljavljale recimo tudi pravice uh, ljudi z omejitvami gibanja in tako naprej. Tu so nekatere specifičnosti za te storitve in tudi o tem bi rada dobila mnenje uh, kolegov. In končno, gospod predsedojoči, naj dodam še naslednje. Kar se tiče mehanizmov, ki jih vidimo kot dodatne mehanizme, ki omogočajo zaščito eh, potnikov in so v izogib konfliktom in zato to torej, je, da se zagotovi zaščita, ustrezna zaščita potnikov, ki smo si jo vedno želeli in ki jo danes znova priznavamo potnikom. Torej, vse te zadeve eh, so pomembne in mislim, da tu gre za to, da se nekje srečamo s svetom. Na nekaterih zadevah bodo stvari seveda delikatne, kar se tiče obsega, to sem že omenila, kar se tiče problemov očkodnine potnikom in, eh, in tako naprej. Govorila sem že tudi o definiciji eh, primerov višje sile. Eh, tu je morda, to je morda bolj problematično, ampak vsekakor bi radi videli, da se svet približa stališču parlamenta. Zelo vesela bom mnen kolegov, ki se jim še enkrat zahvaljujem svojim kolegicam. Imela sem nekaj težav z zdravjem in zato me ni bilo tukaj. Mislim pa, da so kolegi zelo odblizu spremljali te zadeve. Hvala lepa. Thank you, uh, Ines. I... Hvala, Ines. Uh... Dank u wel. Uh... Eh, Wortman Kohl. Uh, en dank u wel, mevrouw Ayala. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala, uh, gospa Ayala Sender. Zelo vesela sem, da vas spet slišim in vidim tukaj med nami. kot ponavadi ste upoštevali stališča sveta, ki se res nekoliko v, v marsičem razis, razlikujejo od stališč parlamenta. Kakorkoli. Načelo, ki ga z, e, zagovarja svet, namreč čim večja fleksibilnost pri majhnih plovilih, In eh, eh, iz izjeme, ki si jih tu želimo, gre za načelo, ki, s katerim seveda se strinjam, kajti to je, bil ravno, to je bilo izhodišče vseh naših razprav. In mislim, da je zagotovo, seveda treba zagotoviti zaščito potnikov, veste pa, da imamo majhna plovila eh, in tu naj omenim majhna plovila, zasebna plovila, kar pa se tiče velikih ladij, bomo morali narediti pač ustrezne prilagoditve. Sicer bomo prišli do, eh, lahko, lahko povzročimo propad nekaterih podjetij in, eh, in torej je to problematično stališča prevelike obremenitve plovil. Tu bo treba najti ustrezne rešitve. recimo tudi kar se tiče uh, invalidov oziroma ljudi z omejenim gibanjem. Na tej podlagi bi rada tudi pripravila drugo obravnavo, bi rada pripravila uh, eh, materijale za drugo obravnavo. Kar se tiče plovil za več kot 36 potnikov, eh, svet je tako povdaril, bi rada razumela motivacijo, ki vas je vodila do vašega stališča. Torej vse to nam bo omogočili, da bolje pripravimo drugo obravnavo, še posebej kar se tiče majhnih plovil za zabavo in eh, velikih ladij za križarjenja. In še zadnja opomba, kar se tiče definicije tu imamo nekoliko drugačno stališče od komisije, kar se tiče turoperaterjev, eh, agencij. Imamo tu definicije, ki so podobne drugim direktivam. In rada bi, da bi komisija ali svet povedala, zakaj je tako. In mislim, da to resnično lahko povzroči te, eh, nekatera tveganja stališča pravne varnosti. Gre namreč za eh, definicije, ki, so, ki se razlikujejo od definicij v drugih direktivah. In mislim, da je vsekakor bolje priti, da se držimo definicij komisije. Hvala lepa, gospod Alkadroj. Zelo kratek bom. Eh, predvsem bi se zahvalil gospeja Jala Sender za njeno delo, ki je bilo očitno upravljeno v težkih razmerah, kot je sama povedala. Sem pa prepričan, da bo izpeljala to delo. Rad bi samo nekaj, eh, samo nekaj splošnih pripomp, eh, predstavil nekaj splošnih pripomp. tako za to točko, kot za druge, ki so danes na dnevnem redu. Namreč treba, mislim, da je treba eh, pogledati v preteklost in se iz nje nekaj naučiti, kar se tiče pravic potnikov v letalskem prometu. Dejansko so bile nekatere nejasnosti tam, eh, stvari niso bile jasno tolmačene in morda nimamo najnatančnejših informacij, kar se tiče obravnavanja pritožb seveda pa je te stvari treba urediti tudi na evropski ravni. Torej, zadnja sodba sodišča ki govori o treh urah zamude in ki daje možnost očkodnine, je, to je seveda točka, o kateri moramo razmišljati, zadeva, o kateri moramo razmišljati in uh, seveda je tu treba natančno določiti, v katerih okoliščinah imajo potniki pravico do očkodnine. Tudi ali gre za, ne glede na to, ali gre za, očkodni, za finančno očkodnino, gre za pomoč, za neko asistenco v tem sektorju, eh, za to, da najde odgovor na probleme, ki se pojavljajo. Še ena zadeva, kar se tiče obsega izvajanja Eh, nekatere kategorije naj bi bile izključene, to, torej recimo kar se tiče majhnih plovil, ampak spet je tu pomembna definicija. Namreč zato, da se izognemo nekim razpravam, nepotrebnim razpravam o številkah, eh, o tem, ali se to nanaša na te in te ali drugačna ta in ta plovila, drugačna plovila in tu potrebujemo dobro definicijo. Uh, Eh, ne vem, je tu potrebno govoriti o številu potnikov, o eh, brutotonaži, ne vem, o tem moramo razmisliti. In končno še dve zadevi. Kar se tiče eh, prijav oziroma pritožb, pošiljanja pritožb, seveda potrebujemo neko centralizirano pot na evropski ravni, zato da bi prišli do ustrezne ocene, interpretacije, obdelave teh pritožb in njihovega usmerjanja. In končno, to je bila vedno največja skrb komisije, gre za, tu govorim o osebah z, omejeno, z omejenim gibanjem, gre za to, da se te osebe tudi lahko poslužujejo tovrstnih, tovrstnih potovanj, kajti tu imamo vedno več tovrstnih ljudi, tovrstnih oseb, Eh, mislim, da moramo to torej upoštevati v teh razmerah. Hvala, gospa Bilbao, ali želite uh, govoriti kot poročevalka v senci? Ne, hvala. Gospod Lichtenberger, ali želiš kaj povedati o tem? Izvoli. Gospa Lichtenberger. Hvala lepa. Ravno sem bila obveščena o vsebini in se upravičujem za zamudo. Ko gre za pravice potnikov in ko gre za manjša plovila, naredimo določene težave, to nam je vsem jasno. Z mojega vidika bi morali ugotoviti naslednje. Svoboda brez omejitev je svoboda za vse potnike, tako da so sploh lahko udeleženi v prometu. Zelo moramo biti previdni pri definiciji majhnih ladij. Kati, če bojo izjeme tako široko zastavljene, da bomo imeli zajamčene pravice samo še pri ogromnih križarkah ali drugih ogromnih plovilih, potem to ne bo v redu. Imamo konvencijo o pravicah ljudi z omejenim gibanjem in to konvencijo je potrebno spoštovati. Če svet tega ne želi, potem moramo mi kot parlament braniti pravice teh ljudi. Ne smemo vsega skupaj jemati na lahen način in ustvarjati toliko izjem, da bo direktiva sama veljala samo še za malo katero področje. Apeliram na kolege in kolegice, naša naloga je, da ščitimo te pravice. Sedaj govorim samo o pravicah teh določenih potnikov, kajti v tem trenutku se mi to zdi osrednji problem tukaj moramo biti pripravljeni tudi um, na konflikt z svetom, kajti ne smemo sprejeti tega, če se bo pravice v preveliki meri omejevalo. Zelo poglobljeno smo razpravljali o tem, kaj je izvedljivo, kaj ni izvedljivo, kako je za pristanišči, tako da bi tam dobili jasno rešitev. In resnično bi me zmotilo, če mi kot odbor za promet in turizem ne bi upoštevali pravic ljudi z, omejeno, z omejenim gibanjem. In uh, mislim, da jih moramo braniti zelo zauzeto. Hvala lepa, gospod Epping. Vi ste počvaleč v senci, zato grem najprej po vašem seznamu. Prah. Wat meer verduidelijking wil, verduidelijking wil hebben gospod predsedojoči. Rad bi eh, nekaj več pojasnil eh, v zvezi z kompenzacijo, z očkodnino. Že večkrat smo omenili to besedo, smo jo slišali, seveda gre za pomembna zadeva, ampak kaj to konkretno pomeni? Ali torej vrnemo celotne stroške potovanja tem potnikom, ali jim, neko, eh, jim ponudimo neko alternativo za njihovo potovanje, ali recimo, da če pridejo z ladjo, gredo z nekim drugim eh, eh, sredstvom naprej. Tu moramo določiti, za kakšno kompenzacijo, za kakšno očkodnino gre. In tu ne sme biti nikakršne dvoumnosti. Če pustimo karkoli dvoumno, potem stvari ne bodo jasne za potrošnike, ki se veselijo nekega potovanja, potem pa kar naenkrat ne morejo potovati. Ne le, da gre za razočaranje samo po sebi, še poleg tega si seveda ljudje želijo vedeti, kakšno očkodnino bodo dobili. Sam sem veliko potoval, oziroma sam veliko redno potujem in kar pogosto se mi je zgodilo, da sem moral uh, uh, odpovedati potovanje in seveda je te, zelo težko potem nadaljevati. Zato bi bilo dobro vedeti, kakšna je tu definicija. Hvala lepa, gospod Vandalen. Hvala, gospod predsedujoči. Naj se najprej zahvalim gospej poročevalki, ker se resnično eh, posvetila najpomembnejšim zadevam pri tem vprašanju in ravno o tem bi se rad pogovarjal. V zadnjih petih letih sem eh, profesionalno delal na teh vprašanjih in vidim, da ste resnično pripeljali, predstavili najpomembnejše zadeve v zvezi s tem. Uh, Naj povem, da je treba biti zelo pazljiv, da ne pomešamo notranjih plovnih, celinskih plovnih poti in pomorskih plovnih poti. E, govorimo tu o številu potnikov, 36 potnikov in 300 bruto registrskih tonah. Torej, mislim, da bi bilo pa predvsej bolje govoriti o e, vrstah plovnih poti, po katerih ta plovila plujejo. Imamo namreč majhne poti, seveda, tam eh, so seveda majhna plovila, ki nimajo toliko ugreza, tam je manj nevarnosti, gre za bolj mirne vode, potem pa imamo tudi druge notranje celinske plovne poti, ki so bolj nevarne, recimo istri, eh, vzhodni, zahodni eh, šelda, kjer so lahko vode kar precej nemirne. In za nekatera plovila je tam težko pluti, In moje konkretno vprašanje bi bilo, zakaj razlikujemo število pot, po šte, eh, eh, plovila po številu potnikov in brutoregistrskih tonah, ne pa tudi po vrsti plovne poti, po kateri jih uporabljajo? Seveda eh, moramo te stvari natančno pogledati in namreč prednosti uh, plovbe so v tem, da se da ljudje lahko še vedno ustrezno nadomestijo nek čas, ki ga izgubijo. To je teže recimo pri letalskem prometu, ko ljudje zgubijo eno eh, slot v letalskem prometu, je potem drugi precej kasneje in tako naprej prihaja do izgub. Mislim pa, da moramo biti nekoliko bolj eh, prožni, kar se tiče zamud v tem konkretnem kontekstu, kajti tu se lahko nekatere zamude nadoknadejo. To so torej konkretno vprašanja, ki bi jih imel eh, predstaviti. Gospa Foster. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Samo nekaj kratkih komentarjev. Kar je povedal gospod Vandalen, namreč kar se tiče razlikovanja plovnih poti oziroma celinskih plovnih poti in pa pomorskih plovnih poti. Seveda, res je, dosje je podoben, celo nekateri stavki so takšni, kot uh, je besedilo o letalskem prometu, s tem se strinjam. Ko pa govorimo o vprašanjih recimo slabega vremena, seveda tam potem je izjema pri očkodnini, ampak ko gledamo stališča sveta, ko gledam stališča sveta, mislim, da ni dovolj jasno na številnih področjih, da je predvsej dvoumno, uh, lahko govorimo o vremenskih razmerah, morda so pa še nekatere druge stvari, recimo eh, stavka, teroristične grožnje in tako naprej. Mislim, da tu ni, to, torej to, to ni omenjeno in seveda so pa nekatere stvari, ja, stvari so nekatere so jasne, si pa ne želimo priti v neko, eh, želimo priti do situacije, ko bi imeli stvari jasno zastavljene. Uh, in ko govorimo o očkodninah zaradi odpovedi, zaradi zamud, tudi tu besedilo ni zelo jasno. In še ena zadeva, kar se tiče bruto registrskih ton, števila eh, posadke, seveda je tu odvisno od tega, za kakšne vrste ladjo gre oziroma plovilo gre. Morda mi lahko kdo od komisije pomaga, eh, v prejšnjem sklicu nisem bila tu. Namreč kako lahko govorimo tu recimo o 500 metrih za kratko potovanje? Kdo bo meril, kaj je 500 metrov? Ne vem, če, ne vem, kaj bi bilo pravilno število metrov oziroma mil, česar koli že, ampak odkot ta številka 500 metrov? A je kdo šel in, in Torej, recimo, kaj pa, če bo šel nekdo in bo zmeril, bo rekel, 501 meter je, pa bomo imeli izjemo, mislim, da je tu nekaj problematičnih točk. Poleg tega pa uh, moje mnenje je, uh, da kar se tiče pomembne točke, torej oseb z uh, eh, omitvami gibljivosti in mnogi tu poznajo to namreč, namreč vemo, da ljudje osebe potujejo na ta način, ravno zaradi tega, ker jim je to omogočeno in ker eh, se jih pravzaprav spodbuja. To sem hotela povedati. Thank you. Hvala lepa in končno naj še sam nekaj povem. Strinjam se z gospod poročevalko s tem, da potrebujemo nekaj več prožnosti, še posebej. Eh, na področju velikih ladij za križarjenja in gospa poročevalka morda to ni omenila. Morda bomo od tam dobili kakšne pobude in s tem, s tem delom industrije moramo biti previdni, da jim ne bomo preveč predpisovali, eh, recimo, da se ne bo zgodilo, da nihče z eh, motnjami, z, z omejitvami gibljivosti ali bolan ne bi mogel več iti na takšna potovanja. Kar se tiče 500 metrov in merjenja, kar je omenila gospa Foster, mislim, da eh, morda imamo zdaj že boljšo eh, tehnologijo in samo namerite na drugo stran in vam pove, koliko je, ne vem, če je ravno treba vleči merilni trak do tja. vsekakor mislim pa, da to je pomembna zadeva. Kaj, ti, kaj to pomeni? Pri meni, pri, pri nas, recimo imamo uh, ladjo, preko katere vozijo trajekti in tu ne gre samo za vprašanje, kdo je prišel s to številko na plan. Gre za resnično pomembno vprašanje, ko se prečkajo neki, neka ustja red, recimo rek, kot je Mercy pri meni. Uh, Vsekakor moramo to upoštevati, hkrati pa moramo, si moramo biti tudi nejasne, zakaj te stvari potrebujemo. Strani komisije. Torej, komisija ima besedo. Mislim, da bo več vprašanj za poročevalko, ampak kakorkoli, izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. ne bom se vračal eh, na, to, eh, na ta predlog. Veste, da gre za politiko komisije v prid potnikom in ki je torej v nekem okviru eh, sporočila iz leta 2005, torej o okrepitvi pravic potnikov. Dva, to, torej je, to, kar je bilo predstavljeno decembra 2008 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in po celinskih plovnih poteh pa tudi kar se tiče avtobusnega prometa. Torej, to so signali, ki, bi jih, komisija, ki bi jih rada komisija eh, izpopolnila v zvezi s pravicami potnikov. In eh, vemo vsi, tega ne skrivamo, da se razprave v zvezi s temi predlogi za pravice potnikov, eh, torej, da te razprave niso bile lahke komisija bi se tu iskreno rada zahvalila eh, švedskemu predsedstvu za njegovo delo, ki je v nekaj mesecih namreč dobilo, pridobilo politično soglasje na svetu za promet, kar je seveda zelo pomembno za nadaljevanje dela na tem dosjeju in za eh, pot proti končni rešitvi. Komisija vidi v tem soglasju velik napredek pri obravnavi tega dosjeja. Zahvaljujemo se seveda tudi gospej Tešene, poročevalki Tešene, ki je eh, omogočila, da je parlament prišel do eh, množične podpore na glasovanju aprila. Res je. In gospa Ajala Sender je to odlično analizirala, rezultate namreč tega političnega soglasja in res je, da je besedilo, ki je prišlo iz sveta oktobra, besedilo, ki se nekoliko razlikuje od tistega, kar je bilo eh, predložene strani komisije in kar je parlament eh, podprl. Kot je bilo že rečeno, to zadeva obseg eh, pokrivanja in pa izjem, recimo v zvezi z meteorološkimi razmerami in to zadeva tudi uh, eh, očkodnine. Torej, izključitev, eh, prak, eh, določanje očkodin in tako naprej. Seveda priznavamo, da so tu nekatere razlike, ampak hkrati je komisija optimistična. Namreč glede tega, da se tu, tu eh, igramo neko posredniško vlogo in mislim, da lahko pridemo do, nekega, do neke skupne točke med svetom in parlamentom že v naslednjem letu. Verjamemo, da razlike niso tako velike, da bi ogrozile ta končni dogovor oziroma da bi ga zelo zakasnile. Verjamemo, da se tu lahko dogovorimo in v razmeroma hitrem času pridemo do neke rešitve. Samo nekaj podrobnosti, o katerih ki ste jih omenjali in ki so več kot pertinentne. Jasno je, da komisija v svojih definicijah skuša uporabiti nekatere definicije, ki že obstajajo v eh, skupnostnih eh, dokumentih. Res je, tu so torej eh, povezave z direktivo 90 v zvezi z torej 93.14. Eh, prav tako smo skušali izkoristiti izkušnje eh, iz eh, zaščite, z področja zaščite potnikov v letalskem prometu in seveda ta predlog upošteva te izkušnje in smo v naših razpravah to skušali upoštevati in pojasnjevati, kako bi stvari konkretno delovale. Da bi tako oblasti kot operateri lahko upoštevali ustrezna pravila. In končno, gospod predsedujoči, zadnja točka, ki bi jo rad omenil, zadeva celinske plovne poti in 500 metrov, namreč to je res povezano Namreč, kar se tiče eh, pogajanj v svetu, 500 metrov je bila številka, ki, s katero se je želelo upoštevati nekatere specifike eh, celinskih plovnih poti. Ne samo na tem področju, kaj ti lahko, seveda imamo podobne razmere, ki so, torej, razmere, ki so podobne, kar se tiče časa eh, na morju oziroma na celinskih plovnih poteh, ampak ravno zato, da se upošteva to kategorijo potovanj, kratkih potovanj, je bil uporabljen ta kriterij oziroma ta številka 500 metrov. Sveda smo pripravljeni odgovoriti še na drugo vprašanje, ampak mislim, da sem zaenkrat povedal tisto, kar je bilo potrebno. Hvala lepa, gospod predsedujoči. You, Hvala, gospa Ajala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, agradezco en primer Hvala. Najprej bi se zahvalila vsem kolegom in kolegicam za zelo korisne pripombe, ki so jih podali. Hvaležna sem jim, da so omenili zlasti tiste vidike, ki so pomembni za državljane in državljanke. Med njih štejemo tudi osebe z omejeno možnostjo gibanja. In vedno znova se moramo spomniti na te ljudi. Bolje je enkrat preveč, kot enkrat premalo. To nam je vsem v interesu. Prisluhnila sem tudi komisiji in se ji zahvaljujem za vso podporo. Prav tako pa se ji zahvaljujem za optimistično, eh, optimističen pogled. Ena institucija stavi morda več na skupnega druga pa bolj na to, kaj manjka. Sedaj se moramo vprašati, kaj je svet eh, sprejel v prvem branju in kar ne in uh, kakšne so določbe na področju letalskega prometa in železniškega prometa, zato da lahko napredujemo. Zahvaljujem se tudi um, predsedujočim, kolega Kantjan bo kasneje še poročal o tem, kako je z pravicami potnikov v avtobusnem prevozu. Tudi tukaj obstajajo določene težave, tako kot na mojem področju. In eh, ko bomo dobili predloge sprememb, bomo morda lahko se pogovorili s svetom Na to pa se bo postavilo vprašanje, ali bo vse skupaj predloženo kot svežen oziroma ali se bomo odločili za drugačno strategijo. V preteklosti je bilo tako, da je svet raje, sodel raje sodeloval pri tako pomembnih temah, kot so naprimer pravice potnikov. Navezala bom stik z različnimi poročevalci v senci in poročevalkami v senci, zato da se bomo lahko pogovorili o posameznih problemih. Strinjam se z večino, kar je bilo povedanega, strinjam se tudi z, z številnimi predlogi sveta. Želimo uh, najti pravilno ravnovese med pravicami potnikov, za katere se zauzemamo, in eh, nadaljevanjem eh, gospodarskega in socialnega razvoja na morju in v celinskih poteh. Tudi to želimo spodbujati. Zato imamo tudi druge programe. Omenim lahko naprimer Marko Polo. Torej želimo ravnovese med tema dvema področjema. Zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam za pripombe. In uh, upam, da nam bo uspelo natančno oblikovati določila, tako da bomo odpravili vse pravne nejasnosti tudi v povezavi za sodbo Evropskega sodišča. govorimo o področju, ki ga moramo definirati bolj natančno, kakor je to naredil svet. Svet je veliko pustil odprtega, ampak da to bomo imeli še pogajanja in kot sem rekla, bom eh, navezala stike za kolegi in bomo skupaj se ukvarjali s predlogi sprememb. Hvala. Naslednja točka je pravice potnikov v eh, avtobusnem prometu in naslednji je gospod eh, Kancijan. Je. <clears throat> Hvala lepa. Gospod predsednik, začel bom s tem, kar je povedala kolegica Ajala Sender v povezavi z nekakšnim skupnim pristopom, kajti avtobusni promet predstavlja četrto os uredb, ki so že bile sprejete za pomorski promet in za zračni promet. Svet je že dosegal politični sporazum in sicer kar zadeva zračni in pa pomorski promet, kar zadeva avtobusni promet, pa še ni predloga sveta. Obstajajo zgolj hipoteze, in uh, upamo, da bo politično soglasje doseženo 17. decembra. Torej, izhajamo iz uh, sporazuma v uh, prvem branju iz aprila uh, tega leta. Rezultat je bil odličen. Delo pa je opravil moj kolega Gabriele Albertini. Na tej osnovi lahko delamo naprej in danes prosim ta odbor, da mi da mandat za pogajanja za drugo branje. Imel sem že dve neformalni srečanji z švedskom, švedskim predsedstvom. Pri enem izmed teh srečanj sem se sestal tudi z predstavnikom prihodnega španskega predsedstva glavne točke, o katerih se trenutno najbolj razpravlja, se nanašajo na izvajanje te uredbe in pa na odgovornost. Potrebno je torej predvsem pojasniti in definirati regionalni promet kajti mestni in primestni promet sta dobro definirana, enako velja tudi za eh, nacionalni promet, nimamo pa ustrezne definicije za regionalni promet. Strinjam se, da sta pomembna predvsem dva vidika, ki se nanašata na razliko med eh, mestnim in primestnim prometom in pa prometom na daljše razdalje. Če izpustimo to področje, potem bi izpustili 55 odstotkov današnjega prometa in to se mi ne zdi dobra ideja. Sem torej mnenja, da moramo poskrbeti za uredbo, ki bo obsegala vse vrste prometa, pri tem pa bo razlikovala med mestnim in primestnim prometom ter ostalimi oblikami prometa. Države članice pa morajo imeti možnost, da se odločijo oziroma da same sprejmajo odločitve, pri čemer pa morajo upoštevati pravice potnikov. Kaj ti? govorimo o pravicah potnikov. Torej se moramo osredotočiti predvsem na potnike in ne na prevoznike ali prevozniška podjetja. Ali pa na kakršnega koli drugega akterja, ki deluje na tem področju. Torej, po mojem mnenju, moramo pri obsegu uporabe upoštevati vse vrste prometa. Druga točka, ki sem jo želel izpostaviti, pa je odgovornost, objektivna odgovornost. To se mi zdi predvsej pomembna točka. Poskrbeti moramo za to, da zaščitimo potnike, uporabnike storitev predvsem v tistih primerjih, ko pride do nepričakovanih situacij oziroma do nesreč. Ne govorim seveda zgolj o nesrečah, ampak tudi recimo o izgubljeni prtljage. Potrebno je torej poskrbeti za ustrezno zavarovanje potnikov v avtobusnem premetu pri tem pa je potrebno upoštevati predvsem dva kriterija. Ta dva kriterija se nanašata na takojšnji odziv, tukaj gre za določeno očkodnino, ki se nanaša na posamično nesrečo, ki je imela hude posledice, potem pa je tukaj См. oziroma tukaj se pojavijo potrebe, ki jih je potrebno na vsak način zavarovati. Potrebno je torej zagotoviti objektivno odgovornost in upoštevati ta dva kriterija. Ta dva kriterija se nanašata tako na osebe oziroma potnike, kakor tudi na njihovo prtljago. Potem pa so tukaj še osebe z omejeno gibljivostjo. Govorimo o 127 milijonih oseb, 50 milijonov je invalidov. Te številke se bodo najbrž povečale, če upoštevamo staranje prebivalstva v Evropski uniji. Paziti moramo, da bodo novi vozni parki dostopni za vse, tudi za osebe z omejeno mobilnostjo. Poleg tega pa moramo ustrezno opremiti tudi vozila, ki v tem trenutku še niso ustrezno opremljena, tako da bodo dostopna tudi za te osebe. To se mi zdi izjemno pomembno, kar zadeva časovni okvir. če bomo to uredbo povezali tudi z uredbo v povezavi z navigacijo, bi lahko ti dve razpravi potekali usporedno tako tukaj v odboru, kakor tudi v okviru plenarnega zasedanja. Čakamo še na definicijo sveta, kajti svet še, kot sem že dejal, ni sprejel sporazuma. Upam, da jim bo to uspelo do 17. decembra in da bomo lahko skupaj nadaljevali s delom. Dobro bi bilo, če bi imeli skupno stališče glede obeh omenjenih uredb. Splošna filozofija pa je sledeča. Potniki morajo biti v središču našega zanimanja. Osredotočiti se moramo na državljane, na potnike in ne na druge akterje, kot sem že dejal. pomembno je, da vsi kolegi jasno podajo svoje predloge, predvsem poročevalci v senci, tako da bom imel pripravljeno mnenje za svet in da bomo lahko dosegli politični sporazum. Hvala. Hvala, gospa Saracijani. Grazie, presidente. E... Hvala lepa, gospod predsednik. Kot je dejal kolega Kančan, je najpomembnejše področje uporabe te uredbe in pa vprašanje objektivne odgovornosti. Tukaj gre za vprašanje izključitve regionalnega prometa. Tukaj gre namreč za razliko v primerjavi z prometom na dolge razdalje. Imamo že sporazum, kar zadeva promet na dolge razdalje in mislim, da bi lahko eh, to uredbo uporabili tudi za druga področja švedsko predsedstvo želi ukiniti predhodna izplačila, vendar pa želi zagotoviti odgovornost eh, prevoznikov, da zagotovijo takošno pomoč po nasreči. Regionalni promet je potrebno razlikovati od eh, primestnega in mestnega prometa. Zaradi tega mora vsaka država članica izdelati ustrezno klasifikacijo in definirati eh, promet v lasni državi. To uredbo moramo obravnavati skupaj z uredbo o navigaciji. To mora biti svežen. Obe, oba predloga je komisija podala hkrati in uh, upamo, da bo svet do 17. decembra že sprejel uh, sporazum glede avtobusnega prometa. Sporazum o pomorskem prometu je bil že sprejet. Mislim, da je dobro, da te zadeve obravnavamo v svežnju, kajti mislim, da bodo državljani na ta način to tudi boljše sprejeli. Upam torej, da bomo nadaljevali z tem pristopom v svežnju. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospa Meissner. Ja, ähm, Hvala. Res je, da vsi čakamo na stališče sveta, s katero bomo lahko nadaljevali z delom. To je predpogoj, da spoh lahko nadaljujemo. Dejansko je tudi tako, da je v prvem pran, branju bilo že doseženo veliko strinjanje in smo prišli daleč pri obravnavi vprašanja pravic potnikov v avtobusnem prometu. Nekatere stvari so pomembne, deloma so bile že omenjene, samo na kratko. Definicije morajo biti takšne, da bo jasno, kdo je pristojen za vprašanje odgovornosti, kdo je pristojen za uh, prevoz, torej na koga se lahko potnik obrne. Uh, Potem je potrebno tudi natančno urediti, kaj narediti v primeru očkodnin, pri zamudah, pri odpovedih. To morajo biti jasne definicije. In tudi, kot je povedal gospod Kančan, pomembno je, da bo to, kar se bomo dogovorili v drugem branju, eh, preverjeno, ali je to izvedljivo, kakšna je praksa, ali lahko to, kar si želimo, tudi resnično uresničimo v v vsakodnevnem življenju, v vsakodnevnem avtobusnem prometu. V letalskem prometu, naprimer, je to manj težavno. V primeru zamud ali odpovedi eh, je potem eh, to laže urediti. Vprašanje pa je, ali je možno najti ustredna nadomestila tudi pri avtobusnem prometu, pri ladinskem prometu in zato moramo resnično najti takšno določbe, ki bodo praktične in izvedljive. In tudi obseg veljavnosti je bil omenjen. Moramo se odložiti, kako eh, ravnati z regionalnim prometom. Eh, moja eh, politična skupina je rekla, da bi izključili mestni in primestni promet, vključili pa bi regionalni promet. In o tem bomo še razpravljali, kaj bi bilo tukaj najbolj primerno. Velika prednost zlasti strani pravic potnikov je ta, da eh, posvečamo pozornost ljudem z omejeno možnostjo gibanja, kajti kot je bilo že povedano, že sedaj eh, je veliko ljudi, ki imajo takšne težave in za starjanje prebivalstva bomo imeli takšnih ljudi še več v prihodnosti. Vse, kar naredimo, zato, da bi omogočili ljudem z omajeno gibljivostjo dostop do ladi ali um, avtobusov, to je nekaj, kar bo zadevalo uh, generacije, tudi naprimer materje za vozički uh, in uh, tudi starejši ljudje, ki so omejeni, bi imeli koristi od ustreznih določb. Potem, kar se tiče skupne obravnave, torej skupaj z ladijskim prometom, si lahko predstavljam, da bi to obravnavali skupaj. To bi olajšalo zadeve pri vprašanjih zavarovanja, odgovornosti. Veliko prevoznikov ponuja obe vrsti prevoza, torej ladijski in avtobusni. E, o tem bi morali še razmisliti in morali bi se vprašati, ali obstaja določena področja, kjer bi potrebovali posamezna pravila za posamezne vrsti prevoza. In, e, enostavno bi bilo, če bi to združili tudi zaradi ljudi z omejenim gibanjem, saj bi potem lahko samo enkrat preučili pravila. Torej, nasplošno gledano, sedaj čakam na stališče sveta, tako kot drugi poročevalci in poročevalci v senci in eh, veselim se razprave. Upam, da bomo dobili dober svežen in da bodo pravice potnikov v Evropi resnično okrepljene. Hvala, gospod Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Hvala lepa. Glavni problem pri tem dosjeju je vprašanje razmejitve med regionalnim prometom in med mestnim in primestnim prometom ter med tem, kar imenujemo avtobusne proge na dolge razdalje. V številnih regijah imamo združenja prevoznikov, ki delujejo skupaj in s tem nastane težava, če v nekem združenju opravljajo dve vožnji z različno razdaljo in z različnimi avtobusnimi podjetji, na to pa veljajo drugačna pravila. Eh, potniki bodo to težko razumeli. In na eh, tej temi eh, prevozniških združenj ter s tem povezanimi problemi, torej to si moramo še natančneje ogledati, zato da bomo dobili dobro rešitev, ki bo predstavljala korak naprej ravno tukaj bi lahko naleteli na probleme. V nekaterih regijah obstajajo zelo velika združenja prevoznikov, ki združujejo tako uh, prevoznike, ki opravljajo mestni promet ali pa promet na daljše razdalje. Zato je potrebno to natančno določiti, natančno ločiti, tako da se potniki ne bodo znašli v velikih težavah, če bodo želeli uveljavljati svoje pravice tudi v imenu preglednosti je potrebno to narediti in v imenu izvedljivosti tih pravic. To eh, velja tudi pri določitvi odgovornosti in pri naslovnikih, kdo je tisti, na katerega se lahko potniki v dvomljivem primeru obrnejo. In naslednja točka, ki se mi zdi prav tako pomembna, eh, o tem smo že govorili v povezavi z pomorskim prometom, namreč o prožnosti. Ta ima sedaj dve plati. Ena je ta, naprimer, če si ogledamo Švico, njihov železniški promet, se tukaj uresničuje prožnost na zelo pozitiven način. Potniki imajo izbiro ali želijo kot nadomestilo eh, namestitev s kavo in z tortico, dokler ne bo prišel naslednji avtobus ali želijo nadomestilo, torej finančno nadomestilo oziroma ali želijo pomoč pri naslednji možnosti potovanja. Tukaj je ta prožnost pozitivna. Seveda pa se lahko zgodi, da, to tudi, da je to tudi v nasprotju z interesi potnika. Če je naprimer neko nadomestilo težko dobiti, drugo pa je um, lahko na razpolago. Potem se včasih uh, potniki raje odločajo za vrabca v roki kot eh, za goloba na strehi, kajti včasih je težko najti sploh eh, pisarno, kjer lahko izpolnim zahtevo, preden bom to našel, bom raj sprejel to, da bi se peljal z naslednjim avtobusom ali pa karkoli že pač. Torej tukaj moramo ravnati na osnovi izkušenj in moramo potegniti črto ter eh, poskrbeti za to, da bo prožnost v korist potnikov in da je ne bomo izkoriščili za to, da bi jim odrekali pravice, ki smo jih eh, sploh želeli v prvi vrsti upeljati. Potem, kar se tiče oseb z omejeno gibljivostjo, kako sem podarila že pri ladijskem prometu, Naj tudi tukaj povdarim, da je to osrednji izziv za prihodnost in eh, tudi sama bom imela korist od tega. Kaj ti, če potujem z eh, prtljago, z kovčkom, potem sem hvaležna za vsako zmogljivost, ki je bila narejena eh, za osebe z omejeno možnostjo gibanja, kaj ti tudi sama se potem lažje gibljam po tej, gibljam po tej poti. Torej, to ni samo nek eh, karitativni vidik celotne zadeve, to so elementi, ki bi morali biti sestavni del tega, kako bi naj v prihodnosti izgledalo neko potniško sredstvo, zato da bo, dobro, eh, da bo uporabno. In eh, tukaj se mi zdi pomemben tako element obveščanja, tudi o tem, kako so podane informacije o poteh, o destinacijah. zato, da ne bo dostop do potniških eh, sred, do prevoznih sredstev eh, pretežek in da jih potniki sploh ne bojo mogli izkoristiti. V prvem branju smo se prizadevali za to, da bi to jasno določili, ampak te točke so ostale odprte in nisem posebno optimistična glede na to, kaj prihaja iz sveta. Hvala, gospod Bradborn. Hvala lepa zdi se mi, da doživljam nekakšen dežavu. Spomnim se, da smo te argumente že večkrat omenjali, ogovarjali smo se z nadomestili za, let, za letalske potnike, za železniške potnike, sedaj govorimo o uh, avtobusnem prevozu in o pravicah potnikov. Nimam nič uh, proti osnovnemu načelu, da, se, da ljudje dobijo očkodnino če potovanje ne poteka tako, kot bi moralo. Ampak mislim, da moramo biti praktični in uh, sprejeti moramo takšne ukrepe, ki bodo tudi dejansko izvodljivi, izvedljivi, če prihajajo z evropske ravne. In uh, če se spomnite, uh, predsednik, ko smo razpravljali o železniškem prometu, sem bil zelo kritičen v povezavi z poročilom gospoda Šterksa, ki je želel, da bi vse skupaj omejili na lokalne železniške eh, poti oziroma da bi vključili tudi najosnovnejše lokalne poti eh, in da bi imeli tukaj posebno stroge zahteve in določila. In enako menim tudi o avtobusnem prometu. Zdi se mi, da bi te zahteve veljale za mednarodni promet države članice bodo tako imele svoje ideje o stopni očkodnine, o nadomestilih, o mm, informacijah, ki se bodo posredovale in tako naprej. In še zlasti to velja pri storitvah avtobusnega prevoza. In zato se dejansko strinjam za svetom. Mislim, da bi morali to omejiti, koliko je to možno in ne smemo na evropski ravni mikro upravljati vse do lokalnih ravni. To ni izvedljivo to, da bi naprimer nekdo eh, zahteval očkodnino za pot, ki stane naprimer en, en funt ali pa kaj takšnega. In kot je omenila eh, gospa Lichtenberger, v Švici se. Eh, to ne predstavlja problema. V Britaniji pa imamo prevoze na dolgo razdaljo, ki dejansko veljajo, stanejo potnika pet funtov na poti od Edinburga do Londona. In sedaj bi morali za to, če ta prevoz izpade nuditi namestitev, to se mi zdi pretirano. Torej, ni nekakšnega enoznačnega prestopa za vse. Jasno je, da obstaja potreba potem, da se ukvarjamo z vprašanjem nadomestil in da se ukvarjamo z vprašanji potnikov vendar pa ne gre, ni možno, da bi za vse uporabljali enak pristop in enaka določila. Kot veste, imamo v Združenem kraljestvu uh, možnost, da lahko uh, starejše osebe ali invalidne osebe zahtevajo zastonski prevoz, ne samo za lokalna omrežja, ampak uh, tudi za nacionalne prevoze. V nekaterih primerjih je to zastojn za vse. Uh, torej, ali mi sedaj tu predlagamo, da bi nekdo dobil zastojn uh, eh, dovolilnico za to? Uh, uh, da bi naj sedaj nekdo dobil enaka nadomestila kot nekdo, ki mu je to že zdaj omogočeno. Torej, ostajam pri tem, da morajo biti določbe praktične in da ne moremo za vseh uporabljati enak pristop. Pa skrbi me še nekaj. Ko si ogledamo predloge komisije, se mi zdi, da so enostaven prepis prejšnjega predloga. Nobenega razlikovanja ni pri načinu prevoza. Enostavno je bila predpisana prejšnja zakonodaja in nekoliko se je jo pač poskusilo prilagoditi. In uh, eh, naprimer pri avtobusnem prevozu je to problematično, zato moramo biti previdni pri tem, ko skušamo, skuš, skušamo podrobno predpisovati, kat, kakšna nadomestila bodo določena v posameznih državah članicah, kjer pač obstajajo različni problemi in različne storitve. Hvala lepa, gospod Kolsa, je naslednji. Köszönöm a szót. Ö, ö, tisztázni szeretnék egy. Hála lépa. Néka biráda razjásznila. 50 millió ljudi živi z omejitvami gibanya. Tukaj ne gre samo za invalidne osebe, gre tudi za osebe, ki eh, so morda slušno prizadete, eh, vidno prizadete ehm, ali ki so morda eh, duševno prizadete. Tudi pri predhodnim govornikom sem dobil občutek dežavuja. Ja. V, na prejšnjem sestanku smo govorili o, letal, o letalskem prometu in o pravicah potnikov v letalskem prometu. Uh, In takrat so se vsi strinjali uh, s tem, da pojmi niso jasno definirani. In tukaj vidim enak problem. Vsi ali del tistih, nekateri izmed tistih, ki so danes govorili, pa tudi poročilo govori v glavnem o ljudeh z omejeno gibljivostjo. Ampak ne gre samo za te ljudi, gre za vse ljudi, ki morajo živeti z različnimi omejitvami. To je ena plat. Potem druga plat. V primerjavi z prvim branjem, branjem se mi zdi, da, je svet, da svet ni upošteval številnih predlogov, čeprav je parlament podporil te predloge. Ustrajam pri tem, da ljudi, ki živ, ljudje s posebnimi potrebami morajo biti zaščiteni tudi na regionalni in na lokalni ravni. Tudi na teh ravnih se morajo eh, izvrševati pravila za njihovo zaščito. Pa še nekaj. V drugem branju bodo te pravice veljale samo za mednarodni mednarodni promet, za avtobusni promet, kje je tu lokalni promet in regionalni promet. Večina ljudi uporablja storitve iz tega prometa in zato jih moramo tukaj zaščititi. In še tretja točka, pri kateri bi rad podal tudi predlog. Tega bom podal tudi pisno. Govoril bom o členih o členih 18 in 19, ti se morajo nanašati na vsa področja, pa tudi deseti člen, ki pravi, da moraš imeti pravico do prostega gibanja. To je temeljna svoboščina in tukaj ne smemo razlikovati med posameznimi ljudmi. Pa še nekaj v povezavi s členom 18. Tukaj gre za posebno pravico, gre za usposabljanja uh, osebja prevo, uh, prevoznih sredstev. Torej, tudi če, naprimer, voznik eh, avtobusa ne ve, kako ravnati z ljudmi s posebnimi potrebami, z omejitvami gibanja, z slepimi ljudmi in tako naprej. Torej, če osebe ne ve, kako ravnati s takšnimi ljudmi, potem enostavno ti ljudje s posebnimi potrebami ne morejo koristiti teh storitev. Pa še nekaj je pomembno. Če je povzročena škoda, potem uh, moramo zasledovati, kako se, to, zas, eh, kako se to rešuje. Če je naprimer poškodovana oseba v eh, invalidskem vozičku, potem mora dobiti za to poškodbo nadomestila. Ta vprašanja niso rešena in tudi v osnutku zakonodaj niso rešena. Hvala. Hvala, gospod Ajala Sender. Sí, eh, yo también estoy de acuerdo en que en principio los dos. Tudi sama se strinjam s tem, da sta ta dva doseja povezana. Um, po eni strani, po drugi strani pa obstajajo tudi razlike. Naprimer, v državi kot je Španija obstajajo prometna omrežja, naprimer cestna omrežja, ki so uh, Eh, zadostno izgrajena, ne samo v moji državi, eh, tudi v drugih državah, naprimer v Nemčiji in tako naprej. In ljudje z omejenim gibanjem uh, imajo včasih raje prevoz od vrat do vrat. Pri nekaterih javnih storitev pa je to potem bolj problematično in zato bi povedala naslednje. Vedno nam gre za izboljšano možnost dostopa za osebe z omenjenim gibanjem. Gre pa tudi za to, da želimo um, širiti informacije. Potrebno je imeti v mislih vse različne pristope. Potem pa imam tudi vprašanje za uh, ostale poročevalce in za komisijo v kolikšni meri oziroma na kakšen način bi naj to izvajali? Eh, ne smemo pozabiti tudi na ljudi z manjšo finančno zmožnostjo, eh, z, ljudi, z ljudmi z omejenim gibanjem. Veliko imamo vasi, ki so zelo oddaljene in zato moramo imeti uh, Eh, možnosti prevoza za tudi te osebe in ko govorimo o avtobusnem prometu, na kakšen način se misli to, se, se bo to korakoma izvajalo? Bodo ti ljudje imeli možnost izbire? Eh, tudi pravice teh ljudi je potrebno zaščititi. Imeti moramo v mislih na to, da so to storitve in podjetja, ki izvajajo te storitve, ne smejo s tem prekiniti, ko gre za določena oddaljena področja ali tako naprej. Ne morejo reči, da bodo izključili ljudje za omejitvami gibanja. Ne, pokriti morajo celoten teritorij. In ko bomo to dosegli, moramo upoštevati posebnosti tako prevoznikov kot tudi potrošnikov, pa tudi zgodovinska ozadja. Zagotoviti moramo, da pomagamo ljudem, naprimer tudi, ko bodo vstopali na avtobuse, če gre za ljudi, za omeno gibljivost in tako naprej. Gospod Kramer. Nekoliko me čudi, da se nismo več naučili iz dosedanjih izkušenj. Imamo pravice potnikov za železniške prometa, zakonodaja je že bila sprejeta in imela je nekaj pozitivnih in nekaj negativnih posledic. Naprimer, mednarodni promet smo tukaj vključili. Mi smo se uh, odločili tudi za promet na daljše razdalje, kajti nismo želeli, da bi imeli takšnih nesmislov, da bi, uh, da bi dobili, da bi dobili očkodnino, če bi potovali z, uh, iz ene države v drugo, če bi potovali od ene države do meje naslednje države, pa ne. Sedaj smo želeli to preprečiti. Eh, vemo, da je v manjših državah 19 eh, odstotkov mednarodnega eh, prometa, v desetih, v mm, večjih državah pa 10 odstotkov ali še manj. In potem še naslednje. Ko gre za naprimer te točke poravnave, k temu se zdaj, temu se zdaj letalske družbe upirajo in uh, tukaj moramo ukrepati. In potem naslednje. Um, Potniške pravice bi naj do konca leta 2010 eh, izvajali za vse železniške potnike. Ehm, in določene države bodo imele še neko prehodno obdobje, eh, določen čas, ko bodo začeli te eh, določbe izvajati ali ne. Slišal pa sem, da sedaj informacije o tem, kako se to izvaja in primerjav, še nimamo, čeprav bi naj pravice že izvajali. In potem, ko govorimo o pravicah, ne želimo podjetij finančno oslabiti, želimo, da bi izvali storitve točno in da zaradi tega ne bi bilo potrebno izplačevati nadomestil. Um, sedaj pa je tako, da če uh, podjetja zamujajo, potem uh, to naredijo na stroške potnikov in uh, temu ne sme biti tako. Uh, V Nemčiji, v Nemčiji izvajajo naprimer takšno pravilo, da če avtobus prehitro, prehitro odpelje, potem oziroma če preveč zamuja, potem lahko vzameš do, za donomestilo taksi in tako naprej. Uh, In ker so začeli ta nadomestila eh, izvajati, da si torej lahko koristil taksi, če je avtobus odpeljal prehitro, potem so eh, se to končalo in avtobuse več niso odpeljali prehitro in tako naprej. In še nekaj o omejenem gibanju. 30 odstotkov vseh potnikov je omejenih pri gibanju. To niso samo ljudje v invalidskem. Vozičku. To so tudi starejši ljudje, ki več ne morejo uporabljati tekočih eh, stopnic, potem matere in očetje za manjšimi otroki, ki potrebujejo več časa, da se gibljajo. E, to so tudi ljudje, ki e, imajo naprimer zlomljeno nogo in tako naprej to je 30 odstotkov vseh potnikov in številka raste. Zato moramo tukaj imeti močne določbe in tukaj vam rad ponudim tudi primer iz Združenih eh, držav Amerike. Oni so imeli izkušnje z vojno v Vietnamu in vsak avtobus v eh, Združenih državah je narejen tako, da lahko nanj pride oseba z eh, vozičkom. In uh, to ne zato, ker bi uh, imeli samo ljudi z omejitvami gibanja, ampak ker imajo vojne invalide. In to, kar so oni uspeli narediti pri vojnih invalidih, moramo mi pri 30 odstotkih ljudi z omejitvami gibanja. Hvala, gospa Foster. Hvala, predsednik. Vračam se na začetek. Trenutno imamo poročilo o napredku strani Evropske komisije, e, oprostite sveta, In uh, veliko je tukaj povedano hipotetičnega. Ampak obstajajo odprta vprašanja in to so omenili številni poslanci, kar se tiče obsega veljavnosti. Ne bo vas presenetilo to, da podpiram številne pripombe gospoda Bradborna, naprimer. Menim, da moramo biti zelo previdni, ko govorimo o avtobusnem prevozu moramo upoštevati načelo subsidijarnosti, ki velja za število opravljenih poti. Določene točke bi želela izpostaviti. Veliko je bilo povedanega o osebah za omejeno gibljivostjo. Obstajajo stopne ljudi oziroma ljudje, ki potujejo z različnimi uh, omejitvami, ljudje, ki so zelo omejeni, bodo imeli naprimer posebej prilagojene avtomobile in tako naprej. To je ena plat. Obstaja pa na sto tisoče ljudi, ki morajo potovati z uh, uh, avtobusi, ker imajo pač manjše pomankljivosti. In jasno je, da če se pri tem poškoduje naprimer invalidski vodziček, uh, eh, je potrebno dati temu človeku nadomestilo. Uh, Pojavlja pa, se, pojavlja pa se naslednja vprašanja. Kolikšna je odgovornost voznika, na primer? In nekaj je, da usposobiš voznika za to, da pomaga nekomu, da pride na avtobus. Druga stvar je, da pomaga nekomu, da pride iz avtobusa. Ampak enako kot za letalski promet velja, ko si enkrat na prevoznem sredstvu, je, je potrebno to obravnavati drugače. Ljudje, ki so resno omejeni, eh, imajo ponavadi nekoga, ki jih spremlja in zato ne smemo za vse kriviti voznika, ne sme biti on odgovoren za vse. Ampak, če so ljudje zelo omejeni in če potujejo za avtobusom, potem moramo omogočiti prost sedež za osebo, ki jo, eh, ki eh, to osebo spremlja, saj mora potovati z eh, tem invalidom. In potem še nekaj v povezavi z odgovornostjo odgovornostjo avtobusnih podjetij. Tudi tukaj moramo biti izredno previdni, ko določamo njihovo odgovornost. In potem enako velja za odgovornost za poškodovano ali izgubljeno prtljago. Tukaj eh, je bilo govorjeno o 18 tisoč evrov ali o 13 tisoč evrov. Mislim, da obstaja možnost, da bi dobili takšno, takšen osnutek uredbe, da uh, bi vse skupaj primerjali z naprimer letalskim prometom, kjer več kot 90 ljudi, odstotkov ljudi se, se odloči za posebno zavarovanje. Če potuješ z avtobusom, pa je drugače, zato moraš prevzeti določeno breme. Če torej pride do nesreče, te pride do izgube uh, prtljage, obstaja velika razlika med naprimer letalskim prometom in avtobusom cestnim prometom. Ta dva sta pač različno zastavljena. Zato je potrebno si ogledati, kakšne številke bo ponudil svet. Ne vemo, kakšne bodo. Torej, to so točke, ki bi jih želela uh, omeniti sama in sedaj me zanima odgovor komisije. Gospod Rikej. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči, samo na kratko bi rad izkoristil, da imamo eh, razpravo o dveh vrstah pravic in bi nekaj predlagal vsem v zvezi. Naj gre za letalski promet, železniški promet, avtobusni promet ali pomorski oziroma ladijski promet, vsi se strinjamo o glede uh, splošnih načel seveda želimo omogočiti nediskriminacijo, dostopnost vsem, eh, pomoč za hendikepirane, eh, strinjamo se z očkodninami zaradi odpovedi potovanja, zamud, eh, zaradi poškodovanja prtljage, to je nujno obveščanje, to, torej, to so splošna načela, ki veljajo za pravice potnikov. Po drugi strani pa imame, mi imamo nekatere težave, eh, diskriminatorne glede vrste, eh, vrste prevoznega sredstva, kar se tiče eh, obsega in pa kar se tiče modalitet očkodovanja. Torej, tu je pomembno delo in hvala našim koordinatorjem, da so se s tem ukvarjali. Tu so, poteka izmenjava s svetom, kajti kar se tiče n, eh, o, polja, ob, torej obsega eh, in pa nadzora nad očkodninami, eh, je tu treba stvari natančno kontrolirati po vrsti prevoza. Potem, ko bomo definirali, potem, ko smo se torej odločili, da bomo eh, glasovali o železniškem prometu, o zdaj se pogovarjamo o zemeljskem in pomorskem oziroma vodnem prometu, potem lahko pridemo do neke, bi lahko prišli do neke listine o pravicah potnikov za celotno Evropsko unijo. Pri tem vidim številne prednosti. S tem bi dali vedeti, da Evropa ima neko politiko v zvezi s pravicami potnikov, kajti te stvari se nekoliko izgubljajo pod nekovaje, lahko rečemo, zaradi kompleksnosti razprav, ki jih imamo uh, o posameznih predmetih, o posameznih vrstah uh, uh, prevoznih sredstev. In uh, ljudje bi povedali, da, splo, da sploh so neke pravice, tu so namreč informacije danes zelo razpršene ko se pogovarjamo o eni vrsti ali o nekem svežnju eh, na tem področju, so informacije zelo razpršene. Pri tem pa moramo vedeti, da, so, da je informiranje državljanov od pr, eden od prvih korakov za dobro funkcioniranje demokracije. In tu bi lahko harmonizirali oziroma centralizirali še nekatera druga vprašanja in mislim, da bi bilo dobro strišati strani komisije, ki bi potem po zaključku, torej a posteriori lahko razmišljala o teh zadevah, o neki listini temeljnih pravic potnikov, ki bi seveda, v kateri bi bila omenjena tudi obseg, eh, odškodnine in tako naprej, glede na posamezna prevozna sredstva. Na ta način bi prišli do neke razvidnosti in boljše prepoznavnosti pri javnosti. No, yeah. Ja. Najlepša hvala, gospod Epping. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Kramer je deloma že spregovoril o tem, kar sem želel povedati tudi sam. Omenil je ZDA. Mislim, da ostaja, obstaja pomembna povezava med eh, področjem uporabe, in pa med eh, dostopom za ljudi z omejeno gibljivostjo. In tukaj so dober primer ZDA. Pred volitvami v ZDA sem živel v Združenih državah in sicer v New Yorku in na vsakem avtobusu je tudi naprava, ki omogoča vstop eh, na vozičku, na invalidskem vozičku. Na ta način je gibljivost potnikov veliko večja. Voznik jim pomaga vstopiti in sicer s pomočjo te naprave za dvig invalidskega vozička. Vse skupaj poteka avtomatično, ne traja predolgo, nihče se ne pritožuje, to je pač del življenja v ZDA. In če že zastavljamo takšne zahteve, potem moramo natančno vedeti oziroma definirati tudi področje uporabe. Kaj pomeni regionalni promet? Ali pod regionalni promet spada tudi medregionalni promet? Regionalni promet se morda drugače razume v Nemčiji kot v Franciji. Poleg tega pa je to potrebno natančno upoštevati tudi pri pogojih, ki jih bomo zastavili za uporabo in področje uporabe te uredbe. Potrebna je tudi prožnost, gre namreč za ljudi, za ljudi z omejeno gibljivostjo, ki želijo uporabljati avtobus. Gospa Lichtfried je želela še 10 sekund, 10 sekund za kratko vprašanje, oziroma gospa Lichtenberger, če vključimo tudi čezmejne avtobuse, to pomeni, da ta direktiva ne bi veljala za Veliko Britanijo, Malto in Cipr, kajti eh, tam ni avtobusov, ki potujejo preko meja. Dobro, no, nekaj je avtobusov, ki potujejo čez mejo v Združenem kraljestvu. Malo jih je, ampak jih je nekaj gospod De Kunto ali gospa Hauptmann za komisijo. Gospa Hauptmann. Uh, oui, merci, Hvala, gospod predsedujoči. Kot veste, smo s tem predlogom želeli dopolniti, dopolniti pravice eh, potnikov za vsa prevozna sredstva. In imamo tu dve veliki vprašanji, torej, kar se tiče obsega eh, eh pokrivanja in tu mislimo, da želimo eh, uh, ustrezno odgovoriti tako na zahteve operaterjev kot potnikov. Želimo si čim večjega obsega, ki bi načeloma pokrival te zadeve tako na internet, mednarodni kot na uh, nacionalni ravni, vse to, kar je pač možno, tudi za lokalne uh, storitve. In drugo vprašanje je odgovornost uh, avtobusnih podjetij v primeru poškodb, smrti, izgube uh, prtljage v tem trenutku mislimo, da je še vedno preveč razlik znotraj Evropske unije in zaradi tega imamo neko negotovost potnikov, še posebej pri mednarodnih prevozih. In zato mislimo, da je, tu, to je, da je to bistveno vprašanje našega predloga. Po prvi obravnavi je Evropski parlament eh, podprl naše smernice in komisija meni, da je večina predlaganih sprememb bila učinkovita in gre v smeri večje zaščite potnikov, Razprava na svetu, pa še posebej v zvezi z dvema vprašanjima, ki sem jo omenila, je bila zelo naporna. Vendar le bi se rada zahvalila švedskemu predsedstvu, ki je veliko naredilo in še dela veliko in se trudi na tem področju in je resnično zgledno, zato da bi prišli do nekega kompromisa. Naj tu pojasnim še nekaj točk, eh, morda nejasnih, eh, ki sem jih slišala v razpravi. Namreč, recimo, predlog ne predvideva kompenzacij očkodnin nikjer, v nobenem primeru, nikjer nekega prenočevanja oziroma eh, prebivanja, torej, torej to, to, tega v predlogu ni. Kljub težavam, ki jih imamo, vseeno upamo in smo celo prepričani, da bo svet lahko prišel do političnega soglasja 17. decembra, kar bi nam omogočilo, da začnemo z pogovori o drugi obravnavi, za drugo obravnavo na podlagi stališč zakonodajalcev. In eh, za nas je perspektiva ta, da pridemo do, eh, eh, torej, da zaključimo delo najkasneje med belgijskim predsedovanjem, pri čemer pa je jasno, eh, da se lahko razlike, ki smo jih do sedaj videli, da torej te razlike bodo zahtevalo, zahtevali nek kompromisnega, nekega kompromisnega duha, da pridemo do uh, zaključka in komisija se bo tu tudi skušala obnašati fleksibilno, vsekakor pa bomo igrali vlogo uh, tistega torej pomočnika pri iskanju soglasja. Kar se tiče svežnjev, komisija je tu odprta mislim pa, da moramo tu počakati, do kakšnega napredka bo prišlo v zvezi s predlogom avtobusne direktive. Mislim, da bi potem lahko presodili, ali bi blokada na avtobusih pravzaprav povzročila, da bi e, imeli za tavca tudi pomorski oziroma plovni promet, ladijski promet. Eh, seveda zato, da pridemo z obema predlogoma naprej. Še dve informaciji, gospodu Kramerju najprej. Do četrtka bodo objavljene informacije, ki jih že imamo o izvajanju strani držav članic, kar se tiče uh, uredbe RAI in pa uh, drug odgovor, mislim, da komisija bi res lahko pokazala, da Evropa uh, resnično misli na pravice potnikov in jih je treba res o tem obveščati. Naslednje leto bo imeli, bomo imeli informacijsko kampanjo, ki bo pokrivala vsa, vse vrste prevoznih sredstev, kar se tiče pravic potnikov. Toliko od mene. Hvala lepa. Okay, colleagues, I think, um... Dobro, kolegi, mislim. Da moramo dati besedo gospe Kančan. Vsekakor pa moramo to poročilo združiti z poročilom gospe Ajale Zender. Gospa Hauptmann, lahko prosim izključite svoj mikrofon. Hvala lepa. Sicer imam pred seboj dve čudoviti eh, sliki vas. Torej, poročevalcu moramo dati mandat za pogajanja. Če se s tem strinjate, potem lahko na tej osnovi nadaljujemo rad pa, pa bi tudi, da obe področji obravnavamo v svežnju. Mislim, da bi morali imeti skupno stališče na obe temi in obe teme moramo obravnavati skupaj. Razumem, tudi komisijo, ki pravi, da bi zaradi avtobusnega prometa morda ne prišlo do premika na področju pomorskega prometa, ampak kakorkoli že, to želimo obravnavati v svežnju. Na obe področji še zmeraj gledamo kot na svežen in zato bomo poročevalcem in poročevalcem v senci zaenkrat dovolili, da nadaljujejo na tej osnovi. Ja, sedaj pa ima besedo še gospod Kančan. Hvala lepa, gospod predsednik, za to pojasnilo, ki se mi zdi zelo koristno. Povsem prav se mi zdi, da zadeve obravnavamo v svežnju, kajti če bi izpustili avtobusni promet in nadaljevali s preostalimi tremi prometnimi področji, potem to nikakor ne bi bilo prav. Uredbo o avtobusnem prometu moramo navezati na tri preostale uredbe. Mislim, da je bila današnja razprava koristna, pomembna je bila tudi zame. Še enkrat želim povdariti, da ne želimo podjetjem zadati večjih bremen za to, da bi zaščitili pravice potnikov. Predvsem želimo večji prevzem odgovornosti z strani avtobusnih prevoznikov. Pogosto namreč svojo vlogo jemljajo preveč lahkotno. Torej se moramo osredotočiti predvsem na to, da avtobusna podjetja prevzamejo odgovornost in, kadar storijo napako, morajo za to tudi plačati. Mi želimo doseči spoštovanje vseh pravic potnikov, še prav posebej pa želimo zaščititi tiste potnike, Eh, ki imajo omejeno gibljivost. Seveda se pri tem ne bomo umešavali v mestne načrte in tako naprej, to ni naša naloga. Želimo zaščititi pravice vseh potnikov, predvsem potnikov z omejeno gibljivostjo in zagotovitev teh pravic želimo zagotoviti postopoma. Ne moremo enostavno izpustiti mestnega in primestnega prometa kaj ti določena pravila, ki zadevajo odgovornost, eh, ki zadevajo dostop eh, tudi za osebe z omejeno gibljivostjo in tako naprej, vsa ta pravila veljajo tudi za mestni in primestni promet in nima smisla, da bi to obravnavali ločeno. Zaradi tega mislim, da bi morali nekoliko razširiti definicijo regionalnega projek- prometa, kaj ti razumem kaj spada pod eh, mestni in primestni promet, eh, ni pa povsem jasno definirano, kaj spada pod regionalni promet. In ne pozabimo, da je 55 eh, oziroma 557 poslancev glasovalo za to poročilo in Zato mislim, da moramo zagotoviti vsaj minimalne pravice. Ne moremo se spustiti pod mejo, ki smo jo že dosegli. Ne glede na to, koliko pač prevoz stane, tudi če stane samo 2 funta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kančan. Kar ste povedali, je bilo zelo pomembno. Včasih pozabimo na dejstva in mislim, da bi se jih morali držati. Hvala lepa za vaš prispevek. Mislim, da se sedaj strinjamo, da bodo poročevalci nadaljevali z pogajanji skupaj s poročevalci v senci in v tem trenutku bomo obe področji obravnavali kot svežen. Torej, hvala lepa. Naslednja točka pa je izmenjava mnen z gospodom Pakejem in sicer o načrtih TNT. Manj kot uro imamo na voljo, kajti ob 17.30 je na vrsti sestanek koordinatorjev za zaprtimi vrati. Ni treba, da govorimo ravno celo uro. Gospod Pakej, najprej bom dal besedo vam. Če zapuščate dvorano, prosim, da to storite tiho, In če želite voditi zasebne pogovore, prosim, da to storite pred dvorano in ne v dvorani. Pač, eh, hvala lepa, gospod predsednik. Skušal bom prispevati k vaši razpravi z kratko predstavitvijo, ki upam, da ne bo daljša od desetih minut. Gospod predsednik, dragi poslanci, hvala lepa za povabilo, da v imenu Evropske komisije predstavim rezultat eh, razpisa za leto 2009 in sicer za letni program TNT in pa za večletni program TNT. Na voljo sta dve brošuri, ki daje ta pregled eh, celotnega postopka izbire. Poleg tega pa so opisani tudi projekti, ki so bili izbrani za financiranje, kakor tudi projekti, ki so bili na razpisu neuspešni. Nov ten, ti, eh, te program imamo od leta 2007 in takrat smo se dogovorili, da bo komisija predstavila rezultat razpisa v tem odboru, preden se bo pričel postopek komitologije. 7. decembra bomo v eh, odboru za um, finančno podporo predstavili eh, ta projekt in upam, da bodo države članice zagotovile ustrezno finančno podporo. Leta 2009 smo imeli dva programa. En program je bil že sprejet in sprejeti, sprejeta so bila tudi že finančna določila. Za ta program je bilo namenjenih 5 milijonov strani komisije in 21. julija smo to odločitev predstavili parlamentu. Proračun Evropske unije eh, torej pomaga projektom in programom povsod eh, po Evropski uniji, hkrati pa pomagamo tudi pri izhodu iz gospodarske krize. Danes govorim, govorimo o projektih manjšega obsega in sicer gre za večletni program z eh, finančno podporo 80 milijonov eh, evrov. Potem pa imamo še program, ki se osredotoča na železniški promet, na inteligentni promet in tako naprej. Naj izpostavim samo najpomembnejše številke. Izbira je bila težka. Za letni program smo prijeli 80 milijonov prošen, glede na program, ki je bil sprejet v začetku leta 2009 in sicer v postopku komitologije med parlamentom in državami članicami. Dobili smo 96 predlogov in. Uh, ti predlogi eh, bi znašali 359 milijonov evrov, na voljo pa smo imeli samo 80 milijonov evrov, zato smo začeli z postopkom izbire. Najprej smo imeli zunanje presejanje z strani eh, neodvisnega organa, pregledani so bili posamezni eh, projekti in sicer kar zadeva njihovo skladnost z eh, uredbo TNT. In od 96 eh, smo izbrali 56 predlogov. Te predloge so izbrali zunani strokovnjaki. To je še zmeraj znašalo 246 milijonov evrov, kar krepko presega 80 milijonov evrov in zato je sledil eh, drugi korak eh, presejanja in sicer ze strani Evropske komisije. Ta postopek je vodila izvršna agencija TNT in od 59 predlogov smo prišli na 32 predlogov. V brošuri, kot sem dejal, imate seznam 32 predlogov, ki so bili izbrani skupaj z eh, obsegom financiranja in preverite lahko tudi utemelitve za izbiro teh projektov. Vseh 32 projektov je bilo predlaganih tudi z strani zunanih eh, strokovnjakov, potem pa jih je podprl tudi notranji postopek v komisiji. Tukaj gre za sodelovanje med eh, Generalno direkcijo za okolje in pa za promet. Poleg tega so tukaj v tej brošuri našteti tudi projekti, ki niso bili izbrani zaradi tega, ker so jih zavrnili zunani strokovnjaki ali pa komisija. Do zavrnitve je prišlo iz različnih razlogov. Morali smo se natančno držati Eh, politike in določil v tej politiki tudi zaradi omejenega proračuna. Nekateri projekti niso bili v skladu z evropsko zakonodajo, predvsem kar zadeva področje okolja. Tudi te projekte smo morali zavrniti. Poleg tega pa so bile tukaj tudi proračunske izbire. Torej, potrebe v državah članicah so velike, proračun je omejen in zaradi tega, ker so potrebe velike, države članice podajajo tudi veliko predlogov. Če se ogledate statistike glede financiranja projektov, lahko vidite, da financiramo v glavnem projekte, ki predstavljajo študije. 72 odstotkov od 80 milijonov bo namenjenih študijam in tukaj gre tudi za porazdelitev med eh, načrtom za oživitev gospodarstva in pa med pripravo študij. To je rezultat razpisa in pa kasnejšega izbirnega postopka. Ti projekti predstavljajo temelje oziroma pripravljalno delo za nadaljne dejavnosti. Če vas lahko opozorim še na področje prometa. Mislim, da je to za vas še prav posebej zanimivo. Lahko vidite, da imamo um, predloge z, iz uh, vseh prometnih področji. Predvsem gre tukaj za cestni promet in pa za železniški promet. Če si ogledate, koliko predlogov smo sprejeli in katere smo. Uh, Potem, uh, kateri so dejansko potem bili uspešni tudi v Eh, izbirnem postopku. Pri železniškem prometu smo izbrali zgolj en projekt, eh, kar zadeva avtoceste, je bil rezultat veliko boljši, sedem predlogov smo imeli, pet smo jih sprejeli. Potem eh, so bili več modalni predlogi, tu jih je bilo osem predlaganih. Ehm, potem so bili tu še različni drugi predloge, recimo za železniški promet. Eh, z tega področja smo jih obdržali 52 odstotkov predlaganih projektov in tako naprej in tako naprej. Torej, to so ključni podatki, kar zadeva letni eh, program. Ne bom govoril o posameznih projektih, kot sem dejal, si lahko preberete seznam vseh projektov, ki so bili izbrani. Poleg tega pa si lahko preberete tudi komentarje, ki so priloženi. Če imate v zvezi s tem kakšno vprašanje, lahko na nje odgovorim kasneje. Sedaj pa prehajam k večletnemu programu. To je drugi program, ki ga želim danes obravnavati. Tukaj gre za tri eh, področja in sicer eh, pomorske avtoceste, ehm, železniški promet eh, in pa ATS. Avtoceste pomorske avtoceste, to je edino področje, kjer eh, proračuna nismo eh, mogli povsem izrabiti in sicer smo imeli eh, šest predlogov in po oceni zunanih strokovnjakov smo lahko sprejeli le enega od šestih predlogov in sicer zaradi tega, ker predlogi niso bili v skladu z obstoječo zakonodajo. Eden izmed predlogov pa je bil preprosto Eh, predrag. Torej, izbrali smo zgolj en projekt v vrednosti 17 milijonov od 30 milijonov, ki so bili na voljo. Sedaj se moramo iz tega neuspešnega postopka tudi kaj naučiti in naslednji razpis prihodnje leto mora biti bolj ciljno usmerjen. Kar zadeva ATS, smo imeli tri predloge. En predlog je bil predlog za financiranje, šlo je za drugi del projekta, ki se je pričel že leta 2007. In na ta način bomo lahko financirali drugo fazo projekta EasyWay. Tukaj je proračun znašal 200 milijonov. Prišli bomo torej v drugo fazo in sicer z stotimi milijonov evrov. Tretja komponenta je ATMS. To sledi drugemu razpisu po letu 2007. Gre za drugo polovico programa v vrednosti 200 milijonov evrov. Tukaj je bilo preveč predlogov in sicer 52 predlogov za 660 milijonov evrov. 26 predlogov je bilo izbranih in sicer glede na proračun. Po današnji predstavitvi se bomo torej 7. decembra obrnili na odbor za finančno podporo in upam, da bodo države članice te predloge sprejele. Upam, da bo komisija lahko zaključila z postopkom izbire januarja, tako da bodo lahko pripravljene odločitve glede financiranja strani izvršne agencije TNT. Gospod predsednik, če dovolite še eno minuto. Rad bi namreč obvestil ta odbor tudi o delovnem programu za leto 2010. Tega smo predstavili pretekli teden v odboru za finančno podporo in sedaj je to v postopku komitologije. Mogoče ste ta program že videli. Predstavili smo dva delovna programa za leto 2010. Prvi je večletni program, kjer gre za informacijski sistem v vrednosti 10 milijonov evrov. Razpis naj bi potekal aprila. Poleg tega pa gre tudi za uh, drugo uh, fazo uh, zračnih blokov in uh, ta program so sprejele države članice pretekli teden. Poleg tega pa imamo tudi letni program za leto 2010 in ta program je nekoliko specifičen, pokriva namreč dva zelo specifična finančna instrumenta in sicer, ko gre za posojila in zagotovila eh, z pomočjo Evropske investicijske banke. To je del uredbe TNT za leto 2007. 200 milijonov evrov smo že zagotovili in postopek poteka uspešno. Zagotovljenih naj bi bilo še dodatnih 50 milijonov evrov. In pa, in to je novost. Proračun TNT bo prispeval tudi v sklad Margerit. To je sklad zasebnega kapitala v okviru načrta za oživitev evropskega gospodarstva, ker je za vključitev različnih finančnih inštitutov iz celotne Evrope. in sicer iz Italije, Polske in tako naprej. Ne morem vseh našteti, ampak to je torej sklad Margarit. In komisija predlaga, da bi v ta sklad prispevali 80 milijonov evrov. Finančna uredba TENT namreč omogoča, da se en odstotek proračuna nameni v sklad zasebnega kapitala in to želimo tudi storiti. 280 milijonov, uh, oziroma projekti v vrednosti 280 milijonov bodo financirani iz uh, sklada Margarit. V komisiji smo menili, da je ta projekt dober tudi za TNT in zaradi tega smo se odločili za to potezo in to poteka po običajnem postopku, vendar sem želel to še prav posebej izpostaviti, tako da odbor tega slučajno ne bi spregledal. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, dok se znam govorniku imam pred seboj. Nisem presenečen, glede na to, kar ste povedali. Kar zadeva letni program. Mislim, eh, da sem zelo zadovoljen z tem, kar ste, oziroma da nisem zadovoljen z tem, kar ste povedali. Mislim, da nismo na dobri poti, ampak bomo videli, kaj bodo povedali naši člani, gospod Groš. Ja, danke, ja hvala lepa, gospod predsednik. Skušal bom biti kratek. Zaključiti moramo do 17.30. Rad bi se zahvalil komisiji za vse podane informacije, izbirni postopek. Je bil v skladu z tem, kar smo si predstavljali, predvsem kar zadeva težišča pri izbirnem postopku. Ste uporabljali ustrezne kriterije. 55 odstotkov projektov prihaja iz cestnega prometa in tudi to predstavlja določen povdarek. 32 odstotkov pa jih je bilo uresničenih. Države članice so znižale proračun na tem področju za skoraj 50 odstotkov, sedaj pa iz držav članic prihajajo predlogi projektov, ki znašajo milijone evrov in potem so države članice presenečene, če teh projektov ne moremo sprejeti. Projekti so izjemno zanimivi, en projekt recimo ni bil upoštevan, pa se mi zdi eh, zelo zanimiv. Potem je tukaj še konjunkturni načrt, to ste že tudi izpostavili. Spomnim se še časov, ko je nek predsednik komisije Jacques Delors sprejel belo knjigo o velikih delih in dejal je, da bo to Evropo popeljalo v prihodnost. Šlo je za gospodarsko sodelovanje raztoče Evrope. Sedaj pa lahko ugotovimo, da v trenutnem konjunkturnem načrtu promet ne bo dobil več sredstev, ampak da bodo prometu oduzeta sredstva, ki so mu bila že dodeljena in zaradi tega mislim, da je skrajni čas, da se komisija zave, da je promet izjemno pomemben, da je pomembna mobilnost in da promet prispeva k razvoju v Evropski uniji. promet spada v konjunkturni program in mislim, da sredstev, ki so bila že znižena, ne bi smeli dodatno zniževati. In še zadnja pripomba. Gre za programe, ki ste jih eh, sami izpostavili. V zvezi z temi programi imam eno vprašanje. 75 odstotkov študij bo financiranih, ne, 72, sedaj, ko sem si to natančno ogledal. Kaj se bo zgodilo z sredstvi, ki so bila zagotovljena že v preteklosti za študije in pri katerih se potem ni zgodilo pravzaprav nič? Uložena so bila evropska sredstva, Potem pa ni bilo nobenega odziva oziroma nobenega nadaljevanja dela. Hvala lepa. Kje bi lahko našli vse milijarde, ki bi jih potrebovali? Hvala, gospod predsednik. Naj najprej se oglasim eh, na to, kar je Matijo ravno kar rekel. Tudi meni se zdi, ko gledam na projekte, ki so bili izbrani, da gre za dober izbor stališča eh, transmodalnosti, transporta, vidimo, da so železnice so dobile dodaten denar, to je zelo dobro in potrebno in veseli me, da gremo v tej smeri. Tu so pomembni projekti, tudi dolgoročno projek pomembni projekti, povečujemo konkurenčnost eh, železniškega prometa v prihodnje. To, da kar me skrbi je naslednje. Kot Matju, fakt, sem zaskrbljen. Odločili smo se, da kot del načrta investiramo nekaj denarja, eh, da torej investiramo nekaj prej, kot je bilo predvideno, ampak načrt je bil, da do konca večletnega proračuna ugotovimo, koliko denarja je ostalo in da zagotovimo, da, ne bo, da denar ne bo ostajal. Mislim, da moramo torej pogledati, kako bomo nadoknadili te zadeve, kako lahko dobimo morda nekatera dodatna sredstva za uh, omrežja TNT. Seveda moramo povezati različne načine, ampak eh, kajti to pomeni tudi rast, gospodarsko rast, povečevanje zaposlovanja. Eh, in torej to moramo podpreti. Kar se tiče sklada Margerit, Marjetica, tega ne poznam tako dobro, stvar je precej nova, moje vprašanje pa je naslednje. V kolikšnem obsegu bi lahko ta sklad kompenziral, kajti na koncu ne bo več denarja, smo že rekli, za TNT. Ali bi lahko morda ta sklad uporabili in zagotovili en veli, večji delež iz tega tudi za promet, za, promet, za projekte na področju prometa, zato, eh, glede na to, da sicer ni bilo veliko investicij. Hvala, Sajt. Gospa Lichtenberger, mislim, da tre, najprej gospa Lichtenberger, ker potem odhaja. Eva, izvoli. Um, ja, herzlichen Dank für die auf. Hvala za predstavitev. Vedno znova se mi zdi zanimivo ogledati konkreten primer, kje torej ta denar resnično konča. Uh, nekaj o tem. Vedno znova govorimo o pomembnih, eh, o, o teh znamenitih avtocestah na morju, naredimo pa zelo malo. Razumem, da gre, da je upletene veliko birokracije in nacionalnih interesov in da v nobeni državi članici ta tema ni priljubljena. Vendar pa si želim, da bi se vzeli dovolj časa, da projekt analiziramo. Zakaj že leta govorimo o tem eh, krasnem projektu, v resnici pa ta projekt sploh ne. Um, sploh ne deluje. To je vprašanje, za katerega si moramo vzeti čas. Moramo se, kon, moramo se nehati ukvarjati z, z nekakšnimi utopijami in se posvetiti tistim projektom, ki so resnično izvedljivi. Potem pa se mi zdi tudi, da obstajajo nekakšni projekti v državah članicah, ki se jih vedno znova polaga na mizi, vedno znova se govori o tem, ali ne bi morali izkorist, uh, uvesti eh, naslednji način, da bi rekli, ta projekt je komisija že desetkrat zave, uh, zavrnila, zato projekta ne bomo več ulagali in ne bomo x te komisije še enkrat. Uh, zaposlovali z enakim projektom. In uh, prav tako se mi ne zdi uh, dobro razmišljanje, da če še ostane denar, da se ga lahko porabi tudi ra, za razno razne nesmisle in da se zato pač vloži vedno znova enake projekte. Moramo najti tudi uh, tistega, ki bo odgovoren v primeru, da nek projekt enostavno ne deluje. In potem še nekaj se mi zdi pomembno. Imamo poročilo o transevropskih omrežjih, eh, pregled te direktive in na plenarnem zasedanju smo ugotovili, da bi morali razmisliti o tem, kakšna regionalna sredstva tečejo oziroma se stekajo v, ta, v te projekte in eh, kakšen pregled imamo mi nad tem. Če so bili projekti pravično zavrnjeni, potem se lahko zgodi, da se ponova pojavijo kot eh, regionalni projekti ali kako to sploh poteka. Zdi se mi, da vse skupaj poteka tako, da če pri nekem skladu ne prideš skozi, potem pač poskusiš pri naslednjem. To vodi do nesmisla in vodi do tega, da. Uh, imajo dobiček tisti, ki so dovolj strajni, ne pa tisti, ki imajo resnično dobre projekte. In potem imam še vprašanja v povezavi z posameznimi primeri. Obstaja projekt, ki se spodbuja na področju celinskih plovnih poti. In izvajalci projektov so vedno znova podarjali, da lahko shajajo brez evropskih sredstev. Kako pa je za to zadevo eh, sedaj? vedno znova trdijo, da so sami tako odlični, da spoh ne potrebujejo evropskega denarja. In uh, mene zanima, kaj je tukaj resnica. V takšnih primerjih bi bilo zanimivo to vedeti. In potem opazujem tudi to, da relativno številne, relativni projekt, eh, številni projekti, ki so povezani z cestah, se vedno znova pojavljajo. Uh, Eh, in eh, če bi vse te projekte odprli, potem ne bomo imeli več nobenih eh, podprtih projektov, razen tistih, ki se ukvarjajo z izgradnjo cestnih tulnelov. In potem še vprašanje v povezavi z skladom Margerit. Zanima me, kakšen je smisel tega sklada, če, tukaj, če se tukaj dogaja razno razne špekulacije. Vsi te odgovori bi se mi zdeli zanimivi. Gospa Majsner, ja, v povezavi s tem skladom se lahko kar priključim. Eh, zdelo se mi je, da je. Um, ima to karkoli praviti za dansko zaradi maretic, ampak zgleda, da je to nekaj popolnoma drugačnega, no to lahko še razjasnimo. Sicer veliko je bilo že povedanega o tem, da si kot eh, politiki se okvarjamo za cestnimi vprašanji, želimo več sredstev za to področje, kajti tudi celoten notranji trg je odvisen od prometa in tako naprej. In zato je nujno, da imamo Eh, dokončane vse potrebne koridorje. Izbira, ki je bila določena, je izredno razumna, da eh, upošteva tudi medmodalnost, vedno znova govorimo o medmodalnosti v prometni politiki, govorimo o tem, da mora biti ta politika trajnostna in eh, strinjam se tudi z gospod Lichtenberger, da bi lahko več investirali v tako imenovane avtoceste na morju. Vedno je težko najti tisto pravo izbiro. Sama mislim, da ste postopali razumno. In uh, rada bi vedela še nekaj o predlogu gospe Lichtenberger, torej o tem, da bi tiste projekte, ki se vedno znova pojavljajo na izborih, da jih več ne bi dovoljevali. Ne morem soditi o tem, za katere države gre in kakšne predloge se ulaga, ampak mislim, da splošno gledano. Uh, si lahko predstavljam, da nekateri predlogi izmed teh morda še niso nujni, so pa smiselni in zato bi morda nekega dne vseeno lahko prišli na vrsto. Na uh, Saškem, naprimer, bi bilo tako, je, bi bilo tako, je bilo tako, da enostavno nekateri projekti še niso bili časovno zreli. Ampak, če pa gre za tu nekakšne nacionalne interese, je to nekaj, kar Evropsko unijo ni potrebno podpirati in uh, kriterij mora biti vprašanje, ali dejansko zadeva služi širjenju evropske prometne politike. No, sicer pa je bilo eh, veliko že povedanega in zato v imenu moje politične skupine ne bom ničesar več dodala. Hvala, gospod Kančan. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko. Govorimo o programu TNT, o načrtih za bližno prihodnost. Koristno se mi zdi, da spregovorimo o skladu Margerit in da se osredotočimo na metodo financiranja infrastrukture. Prepričan sem, da namesto, da razvodenimo različne pobude, se moramo osredotočiti na obstoječa sredstva. Sklad Margarita je že v teku nastanka in zelo koristno bi bilo, če uložimo sredstva v ta sklad. Tukaj gre za racionalizacijo, poleg tega gre tudi za aktivno udeležbo v posameznih projektih hkrati pa gre tudi za nadzor celotnega postopka do uresničitve projekta. Gre torej za udeležbo v zasebnem kapitalu in neposredno v projektu. Na ta način bi lahko dosegli program, kajti program mora biti najpomembnejši. Najpomembnejši morajo biti biti naši cilji. Razlikovati je torej potrebno med projekti in pa med sistemi za realizacijo teh projektov. In sklad Margarit predstavlja odličen sistem realizacije z vključitvijo javno-zasebnih partnerstv. Tudi v okviru prihodnih sej bomo govorili o načrtih za TNT in pozval bi komisijo, da v večji meri uporabi ta instrument in da skuša projekte uresničiti na ta način. V skladu Margarit mislim, da sodeluje tudi italijanska posojilnica, ki pa ni na seznamu v okviru projekta Greenfield tukaj v tej brešuri. Mislim, da bi morale vse države članice sodelovati ne zgolj z javnimi, ampak tudi z zasebnimi sredstvi. Hvala lepa. Gospa Jala Sender. Hvala, gospod predsednik. Eh, zelo težko je priti do nekega dobrega zaključka, kajti resnično se je treba osredotočiti na prioritetna področja. Poznam gospoda Paka in vem, da, na to, da, da ima pred sabo zelo konkretne izzive, o katerih je govoril. Govoril je tudi o novi finančni perspektivi, eh, o razvoju omrežij v prihodnje, transportnih omrežij v Evropi. Zato bi zdaj vprašala, komisijo, ali lahko, ali nam lahko predstavijo uh, sklade, projekte oziroma študije, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi in nam povedo, ali se resnično gibljemo proti svojim ciljem. Poleg sofinanciranja projektov in uh, tu se strinjam, naj države članice najprej sami financirajo, potem pa zahtevajo nova sredstva. Zagotovo imamo tu neke usmeritev, ki jih lahko sledimo in rada bi vprašala, ali lahko komisija pojasni, glede na to, da imamo malo denarja, kako je s temi študijami ali lahko to govorimo, da smo učinkoviti pri omejevanju tvegan pred začetkom velikih del? Spomnim se uredbe o, o mrežjih, ko, eh, ko smo imeli težave z definicijo študij. Zato bi rada slišala več od, študij, eh, od, od komisije o učinkovitosti tovrstnih študij, študij pri omejevanju tveganj. Sklad eh, Margerita, Margerit Marjetica, V zvezi z njim se strinjam, da je dober dosežek, da vključimo promet eh, tudi v prioritetna področja. Bi pa vprašala gospoda Simpsona, ali bi lahko Morda tega nisem izvedela, ali bi lahko imelo, imeli neko popolno predstavitev sklada kaj, z, z njegovimi potencijali, z možnostmi, ki jih nudi. Pričemer mislim na trajnostni promet, kar se tiče kohezije in mobilnosti in rada bi slišala več o tem skladu. E, torej bila bi vesela, če bi slišala kaj več informacij. E, potem pa še projekt Izway, ki ga je predstavila komisija. Kako pa je z časovnico tukaj? Torej imamo uh, sprejeto financiranje, financiranje bo sprejeto, ampak eh, pravijo nam, da potrebujejo najprej prvo ocenjevalno fazo. Ali bi lahko nekaj povedali o časovnici? Hvala lepa. Liberacki. Gospod Liberacki. Hvala, gospod predsednik. Rad bi povedal, da smo specificirali te, ta tri prioritetna področja, upam, da jih ni preveč, po mojem mnenju so ustrezno izbrana. Imam pa naslednje vprašanje. Na šesti strani govorite o prednostnih nalogah in zneskih. Pravite, da imamo 370 milijonov razdelili pa smo jih 356 milijonov. To, ali to pomeni, da je še 14 milijonov na voljo, ali pa ta sredstva, ali pa se jim odpovedujemo, oziroma ni projektov, ki bi jih s tem financirali. Mislim, da moramo skupaj razmišljati skladno z eh, predlogi. Imamo 12 italijanskih predlogov, 12 španskih predlogov. medtem ko ima Poljska samo tri projekte, čeprav je podobna po velikosti. Podobna velikosti Španije. Torej, kaj to pomeni, e, da če so velike potrebe, da ni dovolj prijav? Torej, kako? Kakšen je vaš pristop k takemu vedenju? čestitev bi Italiji, ker se je pri, pri, prijavila za 69 milijonov evrov, na polskem pa samo za 6,3 milijone smo se prijavili. In moje končno vprašanje, oziroma moje naslednje vprašanje je bilo, kakšna je vloga Evropske komisije. Kajti države članice pošiljajo predloge, prijave, zunanji ocenjevalci jih ovrednotijo. Komisija pa se pa samo potrdi ugotovitve zonanih ocenevalcev in tiska neke brošure. Ali ste dovolj aktivni? To me zanima. To bi rad slišal od vas. Hvala lepa. Hvala, zdaj pa gospa Tikal. Aš, eh, Doris, eh, a... Hvala lepa. Part obzervam, ker rada pozirila na nekaj eh, pomembnih elementov. Po eni strani ugotavljamo, da so sredstva namenjena za letni program 2009 in da so predvidena tudi v okviru večletnega okvira. Torej gre za 50 milijonov evrov. Če to razdelimo na 8 let, pa je sredstev več. Del od tega denarja je na razpolago za jamstva za kreditodajalce. 5,8 milijona evrov je bilo zahtevanega v letu 2008 in to me pripelje do zaključkov, da bo v naslednjih letih od 2010 do 2013 imeli samo še eno eh, in nekaj, eh, in nekaj milijarde evrov na razpolago za projekte TNT. Torej približno 240 milijonov evrov na leto. Če si ogledamo strukture financiranja, potem vemo, da ta sredstva niso zadostna. Zato me zanima od komisije, kaj želi narediti na področju prometa za tem proračunom. Imam eh, predlog za predsednika. Morda bi bilo dobro, če bi odbor Tran v prihodnem letu, v priplovici leta morda, organiziral um, predstavitev skupaj z nacionalnimi parlamenti in Na tej bi lahko razpravljali o uporabi sredstev iz strukturnega sklada, kajti to je edina možnost eh, za sodelovanje držav članic, eh, da sodeluje zato, da bi predelali operacionalne eh, programe in da bi več denarja dali na razpolago za projmetne projekte. In še nekaj o postopku izbire. Komisijo prosim naslednje. Morda bi bilo dobro, če bi prihluhnila tudi države članice. Gre za dostop do spletnih straneh TNT. Dobro bi bilo, če bi bili tam omenjeni tudi tisti projekti, ki so bili izbrani. In uh, tukaj govorim o vsebini teh zahtev. Prepričana sem, da tudi druge države, ki jim morda doslej še ni uspelo, da bi bili njihovi projekti izbrani, želim, da bi si države lahko ustvarile sliko o tem, kateri projekti so bili v preteklih letih eh, izbrani, kakšen je bil obseg investicij in tako naprej. Eh, še nekaj o dveh odločitvah, o večletnem okviru in o letnem okviru. Tukaj bi rada izpostavila primer Romunije ugotavljam, da Romunija za leto 2009 ni podala nobenih zahtev. Za večletni program pa je predložila projekte, naprimer projekt v povezavi z tako imenovanimi avtocestami na morju, na, eh, v primeru Črnega morja. In morda je predstavitev nekoliko čudna. Opozarja se na to, da zaradi graje projektov, drugih projektov iz te regije, zaradi pomankljivosti drugih projektov je bil torej ta projekt iz Romunije eh, zavrnjen. Zato za Črno morje ne bo nobenih financiranih projektov in to se mi zdi narobe. Kaj ti za Romunijo in za Bolgarijo je regija Črnega morja izredno pomembna regija? Zato bi bilo dobro, če bi lahko sodelovali na tem področju in če bi bili sprejeti projekti, ki so namenjeni Črnemu morju. Na ta način bi se priključili morda tudi drugi projekti in dobili bi dodano vrednost. Zdi se mi, da je Črnomorska regija izredno pomembna in zato se mi je zdela ta odločitev nekoliko čudna. In še nekaj o skladu Margerit. Ta sklad ima opraviti z bojem proti podnebnimi spremembami, govora je o porazdelitvi bremen in o financiranju projektov, ki so namenjeni zmanjšanju emisij. Zato je nujno, da damo na razpolago sredstva za ekološki promet, da lahko torej zmanjšamo tiste emisije, ki so posledica prometa. Hvala, gospa Tikov. Zdaj pa naj še sam nekaj povem. Skušal sem pregledati ta dva dokumenta komisije, da bi ugotovil, eh, kje so kakšne dobre, učinkovite scheme na, eh, v Združenem kraljestvu. Šel sem večkrat skozi, štirikrat, pa nisem našel ničesar, niti pri nas, niti na Severnem Irskem. Torej, gospod Lebratski je govoril o treh, eh, to je tri več kot Združeno kraljestvo, to je že treba povedati in tudi to, kar je gospa Tika opovedala v zvezi s Črnim morjem. Ne vem, ali gre to tu za napako Romunije ali Združenega kraljestva. Zagotovo smo se prijavili, poslali predloge, kar je seveda velik uspeh, da smo se sploh prijavili, ampak ničesar nismo dobili. kar se tiče projekta 902 pri, eh, v zvezi z Manchesterom, Manchestersko železnico, to, naj, to so največji zastoji v Združenem kraljestvu. Eh, Nemci govorijo o tem kot o nečem neverjetnem, nepojmljivem in resnično težko razumem logiko odločitev lahko razumem, zakaj mislijo Španci in Italijani, da ste krasni, razumeli pa boste, zakaj jaz ne mislim, da ste zelo v redu. Torej, odločitve tukaj, ki jih tukaj vidim, niso ravno čudovite in rad bi komentar na to temo od vas. Nisem odkrito povedano zadovoljen z odločitvami, ki ste jih sprejeli. Gospod Liberacki je vprašal, ali samo vprašate strokovnjake, potem pa se z njimi strinjate. Očitno ne, kajti strokovnjaki so rekli nekatere od teh zadev, recimo 9.02 pri nas, bi morali vključiti, medtem ko bi se vi očitno bojite, da bodo prišli čez pet let in prosili za še več denarja. <laughs> Ampak seveda, tako pač takšna pač ta igra je. Zato moram povedati, da sem resli, resnično zelo razočaran, da so nekatere države članice, ki ne dobijo ničesar, med njimi je tudi moja država, veseli me, da je Severna Irska del eh, Združenega kraljestva, ampak na srečo je povezana z Irsko, Republiko Irsko in zato sicer bi, dobili, bi še tam ne dobili ničesar. Pošteno povem, da torej odločitev o 9 nič 2 1 je smešna. Zdaj pa je beseda vaša, da se diplomatsko odzovete na to, kar sem diplomatsko jaz povedal. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um... Hvala lepa, gospod predsednik. Bom šel po vrsti, če lahko ne od zadaj naprej, če dovolite. Le, le pojdite. Ob pol šestih, če ne boste odgovorili na moje vprašanje, potem nimate prav, boste morali še enkrat, torej ob pol šestih jaz odhajam. Dobro se zavedam tega, bom poskusil biti kratek in upam, da bom uspel odgovoriti na vse, kar ste povedali in odgovoriti tudi na vaše vprašanje. Več vas je omenilo vprašanje nadaljevanja študij, ki so bile financirane, še posebej letos. Resnično smo tu imeli velik delež študij. Zagotovo bi bilo koristno, če bi imeli nek pregled nad temi študijami za leta 2000-2006 in bi potem nadaljevali. Tu statistike vam ne morem ponuditi, upam, da to razumete. Ampak eh, to vprašanje je seveda eh, pertinentno. Kar se tiče regulative, ni formalnih obveznosti za države članice, ko so študije dokončane, da izpeljajo dela. Pričemer pa je treba povedati, da številne študije to niso le na papirju, so del pripravljalnih del za uh, kasnejše, torej za projekte, recimo kar se tiče Liona, Lion Turino, Brennerja. Tu imamo študije, za katere smo porabili več sto milijonov v prejšnjih programih in v začetku tega financiranja pa uh, smo z njimi torej, uh, uh, podprli gradnjo raziskovalnih tunelov, predorov, ki služijo za kasnejša dela. Torej veliko, dela, veliko denarja tukaj uh, Eh, pod študijami je za konkretne projekte, ki so eh, potem pomenijo pripravo za glavna dela eh, v okviru TNT-a. Je pa ta predlog zanimiv, uporaben in bomo pripravili en pregled, da boste videli, kako, torej da bo odbor videl, kako so, kakšne so te študije. Približujemo se koncu programa, to je bilo že omenjeno večkrat tukaj, e, torej sredstva, ki še ostajajo, so, so zelo majhna, manj kot milijarda jih je vsega skupaj. E, nek, torej 500 milijonov smo že nakazali vnaprej in trenutni portfelj projektov za leto 2010, torej 5 milijard iz večletnega programa iz leta 2007 bo naslednje leto pregledanih in tu pričakujemo, da bomo prišli do nekega deleža financiranja, ki bo na voljo znova, eh, zato ker pač ni, niso bile stvari izpeljane pravočasno ali pa se so spremenile. Torej, tu bo zagotovo nekaj sredstev spet na voljo in upamo, da bomo pokazali, da je denar za projekt ten, te ustrezno upravljan in če lahko tako rečemo, da je dobro uporabljen in če ga države članice ne uspejo ustrezno uporabiti, ga lahko znova potem dodelimo. Torej do, leta, do konca leta 2010 upamo, da bomo lahko državam članicam in vam prikazali, kaj je še ostalo na koncu programa zato da se dogovorimo o eh, prednostnih nalogah za 2011, 12, 13. Torej, kar se tiče uh, inštrumenta LGTT, eh, investicijske banke, uh, predvsem v zvezi s pomorskimi avtocestami, vidimo, da se tu ni še veliko zgodilo, kot sem že povedal, v vodu in žal nam je ravno tako kot člani odbora. In, uh, resnično delamo na tem, da bi ugotovili, zakaj prihaja do tega. Želeli bi si boljših projektov in leta 2010 bomo potem morda imeli boljši rezultat na tem področju. Komisija bo seveda nadaljevala z delom na pomorskih avtocestah oziroma na tem konceptu imamo potem torej inštrumente LGTT eh, za dolgoročne garancije, potem kar se tiče inteligentnih transportnih sistemov, eh, morda tudi za projekt EasyWay. In tu naj povem, da bomo naredili ex post eh, evalvacijo, to se zdaj zaključuje, in na tej podlagi tega ovrednotenja bomo pripravili odločitve za financiranje za drugo fazo, ki je bila izbrana Torej, ta izbira pa seveda ne prejudicira, tu govorimo o nekem plafonu, ne pa o prejudicu financiranja, ki bo šele pripravljeno strani uh, izvršne agencije na podlagi uh, ocene prve faze. Do konca projekta, programa imamo torej LGTT, pomorske uh, avtoceste, verjetno komponento ITS. Vse to je bilo načrtovano že leta 2007. Potem bomo videli, koliko financ ostaja na voljo za običajne letne programe, torej za delovne programe, ki kljub majhnim zneskom so, eh, jih države članice uporabljajo. Tu, ima, tu smo imeli veliko število predlogov in seveda države članice si želijo, da bi sredstva za tem te ostala na voljo. Kajti tu imamo nekatere dejavnosti, ki jih ni lahko financirati na nacionalni ravni, torej tu je udeležba 50 odstotkov in zato uh, so ta sredstva zelo popularna, da tako rečem, pri državah članicah. V programih 10 do 13 bomo to upoštevali. Seveda, to še vedno ni veliko. S tem tu se strinjam z vami in strinjam se tudi s tem, da, da bodo težke izbire v letih 10-13. Upam, da smo dokazali ali pa saj pokazali, uh, da eh, za te programe je veliko popraševanje, eh, številni člani so to povedali in eh, marsikaj, kar so države članice dale na voljo, pa ni v skladu z drugimi težnjami. Torej, vse te zadeve za naslednjo finančno perspektivo so še odprte za razpravo, verjamem pa, da ima program ustrezne, ustrezna merila ki gredo preko zgolj političnih ciljev, ki si jih zastavljamo. Imamo seveda tudi nekatera merila, ki, s katerimi verjamem, da lahko zagotovimo, da bo ta program resnično učinkovit in zanimiv tudi za dodatna eh, finančna sredstva. S tem bom pa zaključil zdaj. Pokazali smo, da si želimo tretji razpis IATMS in to bi naredili v letu 2011, zato da pospešimo in olajšamo eh, izvedbo dolgoročnih načrtov po koridorjih v letih 18-20, če se ne motim. Torej, koridorji IATMS. Ja, Govorili smo torej tudi o skladu Margerit. Eh, gre za sklad, ki ga je predlagala AIB, ki ga podpiraj, podpirajo številne podobne inštitucije v državah članicah. Nisem omenil italijanskega prispevka, ampak mislim, da je ta prispevek obstaja. Eh, torej, strani italijanske posojilnice. Nisem jih vseh naštel, zato ker jih ne poznam, eh, ne vem točno, katere vse so na pamet. Uh, ampak razpis za ta sklad je še odprt. To je tudi razlog in zato se pričakuje, da bo do finančne institucije iz drugih držav članice tudi pokazale zanimanje in se odzvale torej na ta razpis za sklad Marjetica. Govorimo torej o 1,5 milijarde evrov, ki bi bili na voljo za TNT, za promet, energijo, vključno s TNT in za obnovljive vire energije ta sklad bi torej eh, bil, eh, zadeval tudi projekte, o katerih se eh, pogovarjamo, tudi v, v okviru učinkovitejše politike na področju klimatskih sprememb. To, to ne nadomešča sredstev, ki manjkajo v programu TNT, to je treba povedati, ampak hkrati teh 80 milijonov skladno z dogovorom med komisijo in svetom, bo eh, pripeljalo še 280 milijonov, torej najmanj 280 milijonov bo tukaj in to pomeni 15 do 20 odstotkov. To lahko torej eh, zlahka pomnožite spet in pridemo do 1,5 milijarde eh, investicij za TNT. Seveda to ni nadomestilo, je zanimivo, je pa, ni pa nadomestilo, kajti tu gre za projekte javno-zasebnega partnerstva in zato to ni nujno vedno iste narave kot tisto, kar se financira iz projekta, iz programa TNT. Je to neko dobro dopolnilo, ne pa nadomestilo. Torej, ali imamo kakšen pregled uh, uh, uh, izložb, kaj imamo znotraj tega. Mislim, da ne, bojim se, da ne. Tu so nekatere stvari znotraj regionalnih skladov. Eh, torej, TNT financira študije, recimo. Uh, to težko rečem. to je to težko reči, da imamo kakšen window shopping in to je pa zdaj začetek odgovora vam, gospod predsednik. Eh, to ne pomeni, če te stvari niso vidne, ne pomenijo, da niso dobri projekti. Gre za to, da pač imamo tu ustrezno uh, konkurenco in pač nekatere stvari niso bile uh, obdržane, niso bile izbrane. Nekatere, nekatere projekte so slabše kakovosti, zato sploh jih nismo predlagali za zunanje ocenevanje. Če pa so bili, pa jih od. Uh, komisija ni izbrala, pač niso bili v skladu z morda nekaterimi proračunskimi obveznostmi oziroma zahtevami, ki smo si jih postavili. To verjetno tudi govori o tem, eh, kako se zanašamo na zunanje ocenjevanje. Tega eh, vzamemo samo za pripravo osnovnih podatkov, in s pomočjo izvršne agencije TNT se to izvaja. Ko pa je ta osnova pokrita in ko so temeljna merila eh, jim je eh, zagot, eh, torej, zagot, odgovorjeno, je pač treba narediti nekaj težkih odločitev in te odločitve so na, narejene na podlagi kakovosti projektov in prometnih politik in prednostnih nalog rezultat pa je, po mojem, dovolj dober, dovolj uravnovešen, seveda pa ni vedno ugoden za vse, eh, kar se tiče geografske pokritosti, to je treba priznati. In tak, tako je pač vsako leto in tako vedno tudi bo. Številni dobri projekti res je, pa niso izbrani, ker pač niso bili uh, ustrezno pokriti tudi po regionalni plati kar se tiče eh, projektov, eh, torej pravila, da ne bi bili projekti večkrat predloženi, eh, tega ni v pravilih, ampak zelo lahko je to obiti. Imam predlog, imam tudi primer v glavi, ki je prišel torej večkrat, ampak celoten projekt je prišel večkrat, če pa pogledate posamezne faze, so bile različne, vsakeč drugačne. Torej, celo s takim pravilom bi se temu lahko izognili zagotovo pa bomo to proučili. Da ne pozabim, torej, eh, bil je predlog za predstavitev sklada Marjetica. Če, če vas to zanima, bi seveda komisija bo vsekakor je zainteresirana, da to predstavimo. Eh, moji kolegi so to pripravili in z veseljem pridemo predstaviti. Morda vas bi zanimalo tudi, Eh, predstavitev EIB-ja, eh, ki je pravzaprav glavni eh, arhitekt sklada Marjetica in seveda bo, smo tu na voljo za takšno predstavitev. S tem pridem do pomorskih avtocest. Mislim, da sem že nekaj povedal o tem, oziroma žal mi je, da samo en projekt na tem področju bil izbran od šestih zakaj ne vseh 370 milijonov, kakšnih 13 in nekaj milijonov tukaj nam manjka, torej samo eh, ta, te, ta, denar, ta denar ni izgubljen, tu gre samo za indikativne zneske, proračunski potem, eh, eh, eh, torej, akterji na strani agencije pa bodo zagotovili, da bo vse to uporabljeno, da ne bo nič izgubljenega. In torej denar iz leta 2009 ostaja v programu za leto 2010. In to bo nekoliko olajšalo tudi pomankanje sredstev naslednje leto. Uh, Eh, zato da ne bomo umetno tu nekih zadev urejali, ampak bomo torej to prihranili za leto 2010 ali kasneje. Imam še komentar o črnomorskih pomorskih avtocestah. To ostaja prednostna naloga. Vem, da gospatika to pozna. Žal mi je, da študija ni bila torej izbrana, ki ste jo omenili. Uh, dva odgovora sta tu. Eden je formalen, torej zunanja, zunanja, zunanje vrednotenje jo je zavrnilo in druga, torej odločili smo se tu, da pač se e, opremo na zunanjo evalvacijo, zato da začnemo z delom. Uh, e, Ker ti sicer je težko uh, upravičiti te izbire. Eh, razlogi, zakaj je bilo zavrnjeno strani zunanjih ocenjevalcev, pa so na voljo in če vas to zanima, lahko naredimo bolj natančno, podrobno oceno, ki bi vam jo poslali, zato da boste razumeli, kako smo prišli do takega komentarja in zakaj resnično učinkovit oziroma uporaben projekt, očitno, ki ni bil dovolj dobro pri, pri, pri, pri, pripravljen, je bil zavrnjen. Torej vse te zunanje eh, ocene, Vse to lahko dobite, da, boste, da bodo videli v državah članicah, zakaj nekateri projekti, zakaj projekti niso bili izbrani. Imamo znake, da se projekti iz leta v leto izboljšujejo. In tu seveda eh, ta merila, ki jih imamo, so vedno boljša. Države članice se izboljšujejo in se vedno bolj trudijo pri predstavitvi teh projektov projektov. Naj zaključim, gospod predsednik, še s tem projektom v Združenem kraljestvu, kjer smo dejansko res eh, izbrali samo enega in zavrnili tri ali štiri. Videli, vidite, da. Eh, žal nam je seveda zdaj, ko je Združeno kraljestvo končno začelo dajati neke predloge, da se je to zgodilo, ampak 500 milijonov, denarja, 500 eh, milijonov evrov, ki so bili predstavljeni v prvi polovici leta, Torej, tu, tu, tu, tu, tu je udeležba uh, z zelo visokimi zneski, eh, bistveno večja, kot je bila v prejšnjih letih. Torej, če pridem do tega specifičnega projekta, torej 9021 Manchester Hub. Uh, videli smo, da je to še v zelo zgodni fazi, da bi študija lahko bila koristna, ampak da je morda nekoliko prezgodaj eh, in so bili dvomi, ali bi eh, to privedlo do naslednjih korakov, še posebej pa. Torej, eh, zaradi financiranja 650 milijonov evrov tu se pač smo morali upoštevati eh, nekatere kriterije in zdelo se nam je, da to financiranje ni zadostno. Eh, razumem, da ne boste tega eh, vzeli kot povsem prepričljivo, ampak morate razumeti, da pri, na komisiji moramo iti z 50 projektov, z 250 milijonov na 80 milijonov in pa če treba izbrati nekatere zadeve, te izbire seveda niso vedno prikupne z geografskega stališča, ampak to, kar skušamo narediti, je, da ohranimo resnično tiste projekte, ki se nam zdijo najbolj uporabni in najbolj prepričljivi. Hvala lepa. Well, you answer, Hvala za odgovor, gospod Pakej. Mislim sicer, da je vaš odgovor popolnoma nesmiseln, ampak dobro. Hvala vseeno za vaš odgovor in šlo je za 600. 58 tisoč in ne za 658 milijonov, za katere smo prosili. Ampak vseeno, hvala za odgovor, gospe in gospodje, sedaj pa se bo začel sestanek koordinatorjev. Ja, ja, Zdaj,